Dober dan vsem skupaj. Euh, začenjamo eh, naš sestanek, začenjamo z dnevnim redom. Imamo eh, spremembo dnevnega reda Koordinatorji so se odločili, da bodo črtali točki 7 in 15 dnevnega reda. Šlo je za pobudo o ustnem vprašanju eh, proti spolnemu nasilju v tretjih državah in to je bilo predvideno eh, za naslednji decembr sedaj. Vendar pa smo zvedeli, da je odbor za pravice žensk že pripravil vprašanje za svet in za komisijo o isti temi, se pravi za plenarno zasedanje novembra. To je ob eh, priliki 25. novembra, se pravi to je mednarodni eh, dan ženski otrok. In eh, ocenjeno je bilo, da moramo poskušati narediti vse, da bomo eh, Eh, pritegnili pozornost na razvojni vidik tega vprašanja, namesto da bi delovali nekako v konkurenci s tem. Eh, komisija je parlament eh, zaprosila naj razširimo razpravo v tem smislu. Članice in politične skupine so povabljeni, da sodelujejo na tem sestanku na plenarnem zasedanju novembra in da Sodelujejo tudi pri rezoluciji, ki jo je, ki jo je pripravil pardon, odbor za pravice žensk. Ali ima kdo še kakšen predlog oziroma pripombo na dnevni red? Če ne, potem je predlagani dnevni red se tema spremembama sprejet. Sedaj imamo na dnevnem redu potrditev zapisnika za dne 19. oktobra. V svojem dosjeju boste ta zapisnik našli. Če ima kdo kakršenkoli predlog oziroma kakršnokoli pripombo na ta zapisnik, vas prosimo, da se s svojim predlogom seznanite sekretarjat eh, tega odbora do konca tega sestanka. Sicer je zapisnik sprijet. Verjetno vsi veste, da je, eh, so 20. augusta letos bile volitve predsednika v Afganistanu. Naš odbor se je odločil, da povabi posebnega predstavnika Združenih narodov, gospoda Kaja Ededaja, da je posebni predstavnik za Afganistan. Kot veste, so, eh, je bil drugi krok odpovedan, ampak sedaj je povedal, da lahko pride na izmenjavo mnen z nami. Prišel bo 16. novembra od 10.30 do 19. bo tukaj. In eh, obvestili vas bomo, v kateri dvorani eh, bo ta sestanek, pač odvisno od tega, katera od dvoran bo svobodna, prosta. V imenu predsedstva želim pozdraviti tudi odločitev Združenih narodov, ki, je, eh, ki so sprejeli Goldsteinovo poročilo s 114 glasovi za in 18 proti in 44 je bilo vzdržanih. Izrael in Palestina sta bila povabljena, da začneta z preiskavami kršitev človekovih pravic, ki so bile storjene v času vojne v Gazi na začetku letošnjega leta. Verjetno se vsi spomnite, da smo gospoda Golcona povabili, naše povabilo je sprejel in upamo, da ga bomo lahko videli v decembru tukaj. Odbor nima nobene pripombe. Dobi, dobili smo tudi vprašanje gospoda Bermana v zvezi s pomočjo za Sudan. To vprašanje smo razdelili in zato vprašanja ne bom prebrala, ampak dajem besedo takoj komisiji, ki jo predstavlja gospod Dietmar Krisler. You know, Hvala lepa. Kot veste, eh, se je Sudan odločil, da ne bo ratificiral eh, revidiranega sporazuma iz eh, Kotonuja do predvidenega roka in to je zaradi eh, klauzule, ki pravi naj države AKP sprejmejo korake, da bi sprejele in ratificirale rimski statut in povezane instrumente. Ker sporazum Kotonu predstavlja pravni okvir za sodelovanje, Dejstvo, da Sudan ni ratificiral tega sporazuma, to pomeni, da ne bo mogoče razvijati bilateralnega sodelovanja v Sudanu eh, v, v okviru razvojnega sklada. To tudi pomeni, da komisija da ne bo mogla eh, nameniti 300 eh, milijonov evrov, ki jih je obljubila maja 2008. To je bil znesek ob, obljubljen za leto 2008. 2008 do 2013. Vendar pa Evropska komisija ne bo prisiljena prenehati z vso razvojno pomočjo Sodanu. Najprej eh, če, v naslednjem letu in leta 2001 se, bo, se bodo zneski povečevali in sicer v skladu s prejšnjimi eh, obvezami, zlasti za devetim EDF-om. In eh, torej teh nakazil trenutna situacija ne bo eh, spreminjala. To velja za programe in projekte. Recimo imamo eh, projekte na področju izobraževanja, zdravstva in razroževanja. Eh, to so projekti, ki naj bi potekali na jugo Sodana. Drugič, Evropska skupnost poskuša oziroma Evropska komisija skuša ugotoviti, kako nekaj sredstev usmeriti v Sedan preko drugih finančnih instrumentov, vključno z instrumentom za stabilnost in instrumentom oziroma Evropskim instrumentom za demokracijo in človekove pravice. Tako želi Evropska komisija podpirati izvajanje celovitega mirovnega razvoja in spodbujati demokracijo po celem Sudanu. Demokracijo in razvoj. Evropska komisija bo pod posebnimi pogoji lahko tudi uporabila tudi regionalno deseto ovojnico za tematske programe in pa instrumente za, za sodelovanje DCI. Tretjič, humanitarna pomoč se bo nadaljevala tako, kot bo pač potrebno, kajte tu gre za drugačne instrumente in na nje ne vpliva odločitev e, vlade Sodane. Evropska komisija se je začela v Bruslu pogovarjati tudi z državami članicami. Skušali smo ugotoviti, kako bi se izognili preveliki škodi, ki bi nastala z zaradi zmanjšanja pomoči sudanskemu prebivalstvu. To je povezano tudi z našimi napori za zagotavljanje večje učinkovitosti pomoči. In končno naj rečem, da je komisija že pr naredila prvo oceno tega, kako bo dejstvo, da Sudan ni ratificiral tega sporazuma vplival na terenu. In ugotovili smo, do kašnih pomankljivosti lahko pride na terenu na različnih sektorjih, recimo na področju razvoja podoželja in izobraževanja. Spomnim se, da sta ta dva sektorja bila tista, ki naj bi bila v središču eh, strateškega dokumenta EDF. Potem začeli smo se tudi pogovarjati z relevantnimi državami članicami na ravni delovnih skupin sveta o tem vprašanju. Tu se pojavlja tudi vprašanje o tem, kako bodo drugi donatori lahko prilagodili svoje lastne programe tej novi situaciji in eh, te dejavnosti še potekajo. Komisija eh, tu igra vodilno vlogo. Mi smo odločeni pomagati sudancem, ljudem v Sudanu. V takem kritičnem trenutku se ne moremo umakniti. Aprila leta 2010 bodo v Sudanu volitve, ravno tako bo tudi referendum o neodvisnosti Južnega eh, Sudana. Ta referendum bo januarja 2011. Hvala lepa. Najlepša hvala za ta odgovor. Seveda bomo imeli pred očmi eh, probleme ljudi iz Sudana. Ti bojo zaradi tega, ker sporazum ni bil ratificiran, zgobili 300 milijonov evrov pomoči. Z veseljem pozdravljam gospoda Filipa Majštata, predsednika EIB. Zelo smo veseli, da ste danes z nami tukaj, zato ker se ta Eh, odbor osredotoča na finančno krizo in na učinke te krize na države v razvoju. Ta odbor je dajal veliko pozornosti tudi davčnim vprašanjem in vprašanjem povezanih z davčnimi paradiži. Kot Evropska investicijska banka je eh, ta banka lahko tudi med eh, vodilnimi borci proti krizi. In še en razlog je, zakaj smo veseli vaše prisotnosti. EIB je sedaj v času eh, srednjeročnega pregleda svojih posojilnih dejavnosti. Eh, to spada tudi v postopek soodločanja med eh, svetom in parlamentom. Zato bomo z zanimanjem poslušali vaš prispevek. Predsednik Majštet, beseda je vaša. 20 minut imate na razpolago. Merci, la najlepša hvala, gospa predsedujoča, in najlepša hvala za vaše povabilo na ta sestanek, kjer lahko začnem nov dialog z vašim odborom. Tokrat ni prvič, da imam čas biti pred vašim odborom, ampak eh, zadnjikrat sem bil tukaj pred nekaj leti, to je bilo leta 2005. Odslej sem bil v stikih z več eh, člani tega odbora, ampak Prvič po letu 2005 imam ponovno čast in veselje, da se srečam s celotnim odborom. In mislim, da to srečanje prihaja ob pravem trenutku. Vaš odbor ima brez vsakega dvoma zelo pomembno vlogo v razpravah, ki bodo potekale v letu 2010 o zunanjem mandatu EIB. Mogoče nekateri ne poznate tako dobro Evropske investicijske banke in tem bi lahko nakratko povedal naslednje. EIBE e je banka držav članic eh, Evropske unije. Eh, ustanovljena je bila z rimsko pogodbo in njena misija je finančno podpirati cilje tega, kar smo teda imenovali Evropska gospodarska skupnost. Danes to pomeni podpirati cilje Evropske unije. To pomeni, da imamo danes 27 delničarjev, to je 27 držav članic in uporabljamo sredstva, ki niso proračunska sredstva, ampak so to sredstva, ki jih pobiramo iz finančnih trgov po celem svetu. Ta sredstva uporabljamo za to, da financiramo projekte, ki prispevajo k realizaciji ciljev Evropske unije. Po krizi so nas delničarji prosili naj povečamo obseg svojih posojil in 50 eh, milijard evrov je bil letni znesek EIB in zaradi tega je bila EIB najpomembnejša mednarodna finančna institucija. Torej od teh 50 milijard smo prišli na 75 milijard evrov. Torej letos bomo posodili v celoti 75 milijard evrov ampak 75 milijard evrov pomeni, da jih je 70 takih, ki so namenjeni projektom v EU. Se pravi, več kot 90 odstotkov posojilnih dejavnosti je namenjeno projektom v EU. Lahko interveniramo zunaj Evropske unije le, če imamo mandat za to. Mandat pa nam lahko daje mednarodna pogodba ali pa sklep, doslej je bil to, eh, doslej je bil to sklep sveta. Mednarodna pogodba nam lahko da mandat, kot ga ponazorja eh, pogodba iz Kotonuja. To je pogodba med eh, državami članice EU in državami AKP. Eh, so, eh, tu so tudi sporazumi Jaunde in Lomeja, torej na podlagi te pogodbe ima EIB mandat, da upravlja svoje investicije tako, da podpira gospodarstvo v državah AKP. To je mandat, ki ga zagotavlja mednarodna pogodba. Na določen način lahko ta mandat smatramo kot pravi razvojni mandat. Od sveta pa dobivamo zunanje mandate, z drugimi besedami, svet določi, kakšen je maksimalna raven posojil za določeno regijo, za kakšne vrste projektov, pod kakšnimi pogoji, to pa se spreminja od ene regije do druge. To niso v ožjem smislu razvojni mandati, tu gre za to, da se določene cilje finančno podpre. Zadnji sklep je bil sprejet decembra 2006 za obdobje 2007-2013. Takrat je svet zato sprejel sklep in je določil tudi zneske. Naj vas na hitro spomnim, za kakšne zneske je šlo. V tem obdobju je EB dala kredite 8 milijardo 700 milijonov v predpristopnih državah, to so kandidatke in države Zahodnega Balkana. Isti znesek 8 milijard 700 milijonov v eh, državah partnerkah sredozemlja, 3 milijarde 700 milijonov za sosede na vzhodu in za Rusijo je bilo dano. 2 milijarde 800 milijonov za Latinsko Ameriko, 1 milijarda za Azijo, 900 eh, milijonov za Južnoafriško republiko. To so maksimalni zneski ki jih lahko EIB e eh, zagotovi za projekte v vsaki od teh regij. In kot se eh, svet določi, da se lahko eh, financirajo samo določene investicije, na vzhodu so samo štirje sektori taki, ki lahko dobijo naša financiranja, se pravi, nimamo mandata, da bi financirali druge sektorje, v drugih regijah je financiranje omejeno na projekte, ki so zanimivi za evropske družbe. Skratka, zelo, zelo različni so ti mandati med seboj. Dva nova elementa sta tukaj. Najprej v sklepu iz decembra 2005 je svet predvidel, da bo prišlo do srednjeročnega pregleda. Leta 2010 bi se moral zgoditi ta pregled in svet se je tudi odločil, da bi eh, to revizijo morala pripraviti skupina modrecev, wise persons, to je skupina devetih oseb, ta skupina je bila vzpostavljena in ta skupina mora opraviti analizo naših dejavnosti izven EU in na podlagi tega oblikovati nekaj priporočil. Drugi novi element pa je eh, odločba Evropskega sodišča. Eh, parlament je namreč uložil pritožbo proti Eh, sklepu sveta iz decembra 2006, kajti parlament je menil, da pravna podlaga za ta sklep ni bila prava in da je ta sklep tudi pri, v pristojnosti parlamenta, ne samo sveta. Naj bom bolj konkreten. Parlament je menil, da se je treba sklicevati ne samo na 181 člen točka A pogodbe, ampak tudi na člen 179, kajti ta vsebuje določene eh, razvojne elemente. In zaradi tega je to pomenilo, da bi moral biti eh, uveden postopek soodločanja. In sodišče je reklo, da res je, zunani eh, mandat EIB mora biti rezultat soodločanja med EP in svetom. In zato je bilo treba tudi eh, razmišljati o ponovni definiciji tega mandata. Eh, Evropski parlament je pred zadnjimi volitvami želel podaljšati sklep parlamenta, ampak samo začasno. Do oktobra 2011 obstaja torej sporazum med svetom in parlamentom za to, da se ponovno opredeli zunani mandat EIB. In zato mislim, da bo to priložnost sedaj, da bomo imeli po, eh, drobnejšo, po, bolj poglobljeno razpravo o tem, kakšno vlogo lahko igra EIB izven Evropske unije. In čakajoč na to, Pa naj vam povem, kaj lahko naredimo že danes. Lahko prispevamo določeno znanje, določene izkušnje, ki smo jih zbrali znotraj Evropske unije, te znanje in te izkušnje pa lahko ponudimo državam v razvoju. Na eni strani nam bo to omogočilo na določenih področjih ponuditi tehnično pomoč. Mi nismo čisto navadno banka, mi imamo kar precej inženirjev zaposlenih, to ni ravno eh, običajno v bankah in ti inženirji imajo bogate izkušnje, bogato znanje na določenih področjih in to nam omogoča ne samo zagotoviti financiranje, ampak to nam omogoča zagotoviti tudi tehnično pomoč, tako da lahko eh, vodje projektov izboljšajo gospodarnost eh, in učinkovitost svojih projektov. To velja zlasti za sektorje, kot so promet, energija in voda. To so ta tri področja, na katerih je EIB razvila eh, veliko znanja eh, znotraj EU, ampak to znanje lahko ponudi državam v razvoju. Potem je tu še druga stvar, ki jo lahko prispevamo v svojih dejavnostih eh, zunaj EU. To je pa naše finančno znanje, poznavanje financ. Imamo veliko eh, različnih instrumentov financiranja, to so sofisticirani instrumenti, te smo razvili v EU, v EU jih imamo, ampak te instrumente bi lahko uporabljali tudi izven Evropske unije. Tako zelo na hitro sem poskušal orišati panoramo naših dejavnosti zunaj EU. Vprašali so nas, če bi lahko naredili več. In sicer v okviru odziva na krizo, ki prizadeva države v razvoju, kakor tudi razvite države. Vendar pa tu se nismo mogli odzvati na isti način, zato ker so nake možnosti eh, delovanja zunaj omejene znotraj eu smo lahko povečali obseg naših eh, kreditov in eh, v smerih, ki jih je nakazal svet, se pravi, smo šli od 50 milijard do 70 milijard kreditov, se posebnim podarkom na prioritetah, ki jih je definiral svet, se pravi pomoč majhnim in srednjim podjetjem, boj proti klimatskim spremembam, prioriteta manj razvitim regijam. To smo lahko povečali eh, v EU, obseg delovanja v EU, ampak tega obsega pa, ni, obsega pa nismo mogli povečati izven EU. Nekje moramo celo zavrniti financiranje, čisto enostavno zato, ker smo že dosegli zgornjo mejo ovojnic, ki jih je določil svet. Trudimo se, da bi prispevali k boju proti krizi, Pridružujemo se pobudam, ki so jih sprejele druge mednarodne finančne institucije, naj omenim samo tri takšne pobude, nedavne pobude. Odločili smo se, da bomo sodelovali tudi pri Microfinance eh, Facility. To je Eh, sproži FCI eh, in kaj je eh, dvojni V, se pravi filijale Svetovne banke in tema dvema institucijama smo se, smo se pridružili za to, da bi podbujali mikrofinanciranje v državah AKP. Potem še ena nedavna pobuda, kjer smo se želeli udeležiti, to je Infrastructure Crisis Facility, gre za podporo zasebnim projektom v infrastrukturi. A priori, a priori je tu prišlo do paca po krizi in zato smo se odločili prispevati in sodelovati v tej mednarodni pogodi in e, odločili smo se, da bomo prispevali približno eno milijardo evrov v obliki sofinanciranja na področju zasebne infrastrukture. In e, ravno sedaj se odločamo Africa Bank Capitalization Fund, to je pobuda, ki jo je sprejel tudi AFC, in katere namen je okrepiti institucije, finančne institucije v Afriki. To so trije nedavni primeri pobud, kjer sodelujemo v tem splošnem kontekstu boja proti krizi. Naj dodam, v tem kontekstu pa predlagamo da razvijamo tako imenovano vzaj, vzajemno pomoč oziroma vzajemno uh, sodelovanje, mutual reliance. Ko uh, sofinanciramo, ugotavljamo včasih, da isto delo opravljajo različne institucije, ki sofinancirajo projekt vsi potem izvajamo analizo, vsi potem preverjamo določene socialne in okoljske pogoje, sprašujemo se o načinu, kako so bile sklenjene pogodbe, ampak v bistvu gre za podvajanje resursov eh, institucij in eh, za eh, komitenta je pa to dodatni strošek, če vsi delamo isto stvar in zato bi bilo dobro, da bi naredili tako, da bi že izkoristili delo, ki ga je opravil nekdo drug. Tu imamo pilotni projekt za francosko, eh, za francosko razvojno agencijo in Kev eh, dvojni v iz Londona. In v sodelovanju s temi institucijami pripravljamo kopenhagensko konferenco EIB, eh, je dala pobudo za skupno izjavo razvojnih bank, To skupno izjavo namaramo, nameravamo objaviti pred Köbenhavnom in želimo povedati, da bi eh, razvojne banke lahko prispevale v skladu z načeli, za katere upamo bodo sprejeti v Köbenhavnu, ampak bolj sistematično sodelovanje med razvojnimi multilateralnimi bankami bi bilo zelo koristno. In za konec naj povem še nekaj. EB je poskušala izvajati tudi eh, načela G20, kar zadeva financiranje offshore financial centers. Po eni strani je treba vsakič narediti poglobljeno analizo, vsakič, ko je neka naša stranka v nekem centru, udeležena v nekem offshore centru in po G20 smo naredili še korak dlje. Ko gre za center, ki je na sivem seznamu OECD, Na, vem, mi nismo tisti, ki smo odgovorni za uh, pripravo tega seznama. Včasih se osebno sprašujem, zakaj ta ali ta država ni na tem sivem seznamu. Ampak trenutno so nekatere eh, države na tem sivem seznamu in eh, od eh, centra zahtevamo, če je center iz ene od teh držav, da postavi svoj sedež v neko drugo državo. Toliko sem želel povedati v imenu EBI, ampak kar je zelo pomembno, je to, da bomo v letu 2010 imeli razpravo o vlogi EIB izven EU mi pričakujemo pojasnila o tem, kakšna naj bo ta naša vloga. In želimo vedeti, ali se EP in svet strinjata, da ima EIB pomembno vlogo v državah v razvoju. Če bo odgovor da, pa potrebujemo sredstva. Se pravi, moramo imeti možnost, da najamemo dovolj ljudi, ki so potrebni za korektno upravljanje dela v NIDVR in drugič omogočiti nam je treba koristiti sredstva in dajati posojila. EIB po svojem statutu ne more eh, podpisovati svojih lastnih kreditov se pravi da moramo uporabljati oziroma ne moremo subvencionirati svojih lastnih, eh, svojih lastnih kreditov mi moramo uporabljati tržne obrestne mere oziroma aplicirati tržne obrestne mere in zato potrebujemo subvencije od tretje strani ali je to proračun EU ali so to proračuni držav članic skratka potrebujemo nek sporazum za neko tretjo osebo naj bom zelo jasen Če po koncu razprave, ki jo boste imeli se sveto naslednje leto, če bo potem se izkazalo, da mora EIB igrati eh, vlogo razvojne banke v določenih regijah sveta, naj vam povem, to smo pripravljeni sprijeti pod pogojem, da se istočasno dogovorite o sredstvih, ki so potrebna za izpolnevanje takega poslanstva. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, gospod predsedujoči, res je za nas zelo pomembni akter. 50 milijard evrov, to je več kot Afriška razvojna banka in več kot eh, Interameriška banka. Skratka, vi namenjate veliko sredstev eh, razvoju. Sedaj dajem besedo poslancem. Uh, you, I... Hvala, gospod predsedujoča. Samosebno bi želel pozdraviti naše goste, Pravi čas ste prišli prav na začetku naše sestave, oziroma sedanje sestave parlamenta in sedaj, ko tih pred bo začela veljati tudi Lizbonska pogodba. Veseli me, da vodilni ljudje v Evropski investicijski banki razmišljajo o tem, kako naj bi še povečali vlogo EIB-ja na svetu. Vedeti moramo tudi to, da je Evropska unija enota, ki izvaja svoja pooblastila na mehak način. To pa je povezano tudi z denarjem, saj nimamo vojske in bomb, s katerimi bi bombardirali ljudi, ampak lahko ponudimo denar, ki se potem vrne. Se pravi, ponudimo denar v obliki posojil, ne v obliki nepovratnih sredstev kot je bilo to v preteklosti. Na ta način lažje nadzorujemo uspešno porabo tega denarja, če denar posodimo zasebnemu sektorju. Etos v ozadju pa je drugačen. Če denar posojamo, se oblikuje več še več denarja, ki se potem tudi vrne. Mislim, da moramo prav to spodbujati. Kolegica ne vem ali je tukaj, je naredila že veliko na tem področju v preteklosti. Ampak moje vprašanje za vas, Filip, je naslednje. Ali pravite, da če bo parlament sodeloval v postopku soodločanja, da lahko prevesimo ravnovesje, ko gre za sredstva namenjena za države v razvoju? Ali bomo potem imeli tisto moč, da bi našli še dodatna podporna sredstva, subvencije, kot jim pravite, da zmanjšamo te negativne stopnje, tako da bodo lahko države v razvoju dejansko imele koristi iz tako nizkih tržnih stopenj. Vloga inflacije se je pokazala za zelo pomembno in to je predvsej zaskrbljujoče. Ne pričakujemo nič drugega kot visoko inflacijo in s tem tudi visoke obrestne mere. In to verjetno v kratkem. Vendar pa to ne sme iti na škodo držav v razvoju. To me zanima. Hvala. Gospod Bergman ima besedo. Merci, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najlepša hvala za vaš eh, kratek, jasen in jedrnat uvod. Imam pa vprašanje. Menim, da je sedaj bolj kot kdajkoli prej potrebno, da razvijemo dostop do financiranja za države v razvoju, glede na to, da finančna kriza ne lajša življenja državam, ki so v gospodarskih in finančnih težavah. Bolj kot je neka država reljiva, več težav ima z dostopom do kreditov. Meni se zdi, da bi lahko EIB odigrala ogromno vlogo. Poleg Svetovne banke, poleg drugih institucij. Meni se zdi, da ravno za tiste skupine, ki imajo še težji dostop do financiranja, narejene so tudi eh, raziskave, ženske, kmetovalci, torej kmetje, ljudje, eh, ki so invalidni. Torej, taki ljudje grejo na banko, pa ne dobijo denarja, to je čisto jasno. V državah v razvoju sem veliko takih srečal in vedno je ista zgodba. In vse raziskave tudi to potrjujejo. Je v interesu razvoja, da se ta dostop zagotovi In sam sem pretresen na tem, ko vidim, da Evropa ne sprejema te vloge. Slišal sem vas, ko ste rekli, da bi e, želeli, da je vaš mandat širši, ampak doslej, po moje, ni bilo ravno veliko navdušenja nad financiranja infrastrukture. To je pomembno. Ampak tu so še jamstva za kredite. Te garancije ne bi smele biti tako drage ampak so pa vse eno to vzvodi za pridobivanje zasebnega denarja. E, kot vemo, zasebni sektor e, ni navdušen nad investicijami v bolj tveganih sektorjih. Ravno tako e, zasebni sektor ne e, posoja rad ženskam oziroma invalidom za katere se ne ve, ali bo zagotovljen gospodarski uspeh ali ne. In tako bi želeli to izboljšati. Pred nami je zato izziv. To velja za naš odbor in tudi za druge odbore, recimo za Ekon. Moramo narediti vse, da bomo izboljšali vlogo, ki jo igra Evropska investicijska banka. Ja, 5 milijard, to je več kot ameriška banka. BDP Evrope je 10 milijard evrov na leto in 5 milijard, upoštevajoč to številko, ni nič. Mene zanima, kaj bi vi lahko povedali o tem. Kakšne možnosti ima EIB ali pa naj bi e, ustanovili še eno drugo banko, ki bi e, imela ime Evropska razvojna banka? E, povejte mi to, prosim. Hvala lepa. Gospod Görens. Merci, madame la présidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pred nekaj leti je Svetovna banka razveljavila 50 milijard dolga oziroma odpisala je 50 milijard dolga državam v razvoju. 50 e, milijard pa ni ravno malo. Potem je bila sprejeta odločitev, da se poveča eh, kapital Svetovne banke, to je bilo na ramenih potem eh, delničark in eh, tu, s tem je bil pa povezan nov pogoj, to je bilo pa bolje upravljanje držav. Se pravi, tu imamo dogovor med državami, članicami in banko, potem je bil pa tu še en strožji pogoj v odnosih z državami v razvoju, ali ste predvideli še kaj v smislu pogojev? Ali imate v misli še kak dodatni pogoj, poleg pogojev, ki jih predvideva Svetovna banka? Potem eh, drugič, eh, posojila za zasebni sektor. Ugotavljamo, da trenutno v Afriki določene eh, gospodarske banke imajo preveč sredstev, so preveč likvidne, zato ker nimajo pravih možnosti za eh, vlaganje sredstev, ki jih imajo na razpolago. Ali mogoče vidite v tem primeru nišo za EIB, prav gotovo potrebe obstajate, vprašanje je, ali bodo eh, krediti, ki bodo dali, tudi vrnjeni. Ali vidite mogoče nišo v tem okviru? Tretjič. Zanima me, kako vi vidite naslednjo situacijo. Opažamo, da krediti, ki so dani v Afriki, so ali institucionalni kredit, krediti, se pravi mm, med zasebnimi in javnimi bankami, potem so pa tu še mikrofinance oziroma mikrofinanciranje. Ampak tu je opaziti zelo visoke obrestne mere, kar ti tudi. Eh, te oblike financiranja je treba refinancirati na uh, finančnem trgu. Včasih so obrestne mere za te mikrokredite dvakrat ali trikrat tako velike, kot pa so obrestne mere na kredite, ki se dajo evropskim podjetjem. Opažamo, da te obrestne meje ne predstavljajo ovire za vračilo kredita. Nasprotno, mikrokrediti imajo to posebnost, da se posojeni denar vrne v več kot uh, eh, 90 odstotkih primerov. To je neverjeno. Torej, tisti, ki mislijo, da so visoke obrestne mere ovira za odplačilo kreditov, se motijo, vsaj ne pri mikrokreditih. Torej, kako boste vi eh, delovali v tej situaciji, kakšne obresne mere boste zaračunavali in katere bonitetne agencije boste uporabili za to, da boste ocenili, eh, da boste eh, ocenili eh, plačilno sposobnost prejemnikov kreditov. Hvala lepa. Mikrofon. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod Deva je postavil zelo pomembno vprašanje. Kakšne so možnosti za to, da spremimo, tre, spremenimo trenutno situacijo v to, kot te razprave, ki bo potekala leta 2010 med Evropskim parlamentom in svetom. In opozoril je na proračunske omejitve. Vsi vemo, da je izjemno težko doseči, da bi se evropski proračun zvišal. En odstotek eh, BDP ni dovolj, ampak vemo, eh, in ni, ni tudi veliko, ampak vsi vemo, kakšna je politična realnost in zvišati evropski proračun je praktično nemogoče. Zato moramo razmišljati v smislu konstantne evropske proračunske ovojnice. Če se od EB zahteva, da naredi več? Mislim, da moramo razlikovati med dvema situacijama. Na eni strani je to, kar delamo na podlagi mandatov. Ti, man, eh, ti mandati so povezani z jamstvi Evropskega parlamenta ko se bo sta eh, Evropski parlament in svet odločila o mandatu za EIB, bo to istočasno tudi odločitev, da se iz Evropskega parlamenta jamči eh, za politična tveganja, ki lahko nastanejo. To prav gotovo predstavlja določen strošek za proračun, ampak ta strošek ni ne vem kako visok. Rekel bi celo, da, bo, da bi ta strošek bilo mogoče tudi znižati. Uh, Zakaj? Zato, ker glede na to, da ta jamstva iz evropskega proračuna zelo malo uporabljamo, samo izjemoma se zgodi, da bi bilo treba jamstvo unočiti, to je zato mislim, da ta trenutna rezervacija eh, lahko se tudi eh, zniža. Mislim, da ne bo eh, bistvenega stroška, če se odločimo, da povečamo ovojnico v mandatih. Poleg mandata v ožjem smislu te besede je možnost, da ustvarimo tudi finančne instrumente na naše lastne tveganje, se pravi brez jamstev evropskega proračuna. To lahko naredimo, vendar pa eh, to zahteva soglasje držav članic po 18. členu statuta naše banke lahko prevzamemo svoje, eh, svoje eh, tveganje za eh, delovanje izven EU. Ampak, kot sem rekel, se soglasjem vseh držav članic. En primer že imamo, oziroma štirje nedavni primeri obstajajo. Države članice so se strinjale, da oblikujemo instrument za financiranje projektov na področju energije, okolikor bi to šlo za projekte, ki bi prispevali v boju proti podnebnim spremembam oziroma ki bi prispevali k boljši oskrbi z energijo EU. Gre za vojnico 3 milijarde za obdobje 2007-2013. 3 milijarde denarja Zato Evropski parlament ne garantira nič. To seveda ne pomeni, da lahko financiramo karkoli, ampak tukaj gre za projekte, ki jih imenujemo Investor Grid. Ampak to nam daje dodatni manevrski prostor vseeno za financiranje. Drugi primer, pre-accession facility, predpristopni instrument, 5 eh, milijard 500 milijonov za, period, eh, za obdobje 2007-2010. Ta znesek dopolnjuje mandat za eh, države kandidatke in sosednje države in v tem primeru eh, s tem, da prevzememo svoje tveganje, lahko tudi financiranje brez, brez jamstva evropskega eh, proračuna. Potem je tu še pobuda za sredozemlje. Dvakrat ena milijarda je bila sprejeta kreditov, to lahko namenimo projektom v sredozemlju, s tem, da mi prevzamemo tveganjem. Potem še en predlog, ki smo ga ravno kar dali državam članicam, odločitve še ni bilo, ampak da se oblikuje eh, podobna uh, možnost za naše prijatelje na vzhodu v znesko enega, ene milijarde in pol. Tu bodo stroški zelo nizki. Skratka, imamo pa te možnosti. Na eni strani jamstvo, na drugi strani, da se nam omogoči eh, financiranje na naše lasno tveganje. Potem je pa tu še en drug vidik, ki vpliva na proračun. In sicer gre za povezavo, ki jo moramo eh, narediti med možnostmi posojanja EIB in pa subvencijami, ki jih zagotavlja svali, eh, ali proračun EU ali proračuni držav članic. Države v razvoju težko financirajo vse projekte z, z tržnimi obrestnimi merami. To velja zlasti za eh, projekte, ki imajo bolj socialno dimenzijo. Se pravi, moramo imeti možnost, da financiranje s subvencioniranimi obrestnimi merami, zato potrebujemo subvencije. Ampak o tem bo treba razpravljati v okviru razprave o, o vojnici Evropskega razvojnega sklada. Države članice in banka so oblikovale Trust Fund za financiranje regionalne infrastrukture v Afriki. Tu gre za infrastrukturo, ki se razteza v več eh, afriških držav in tu kombiniramo subvencije iz Trust Funda z eh, eh sredstvi EIB, z krediti EIB. Eh, te subvencije eh, omogoča razvojni sklad in pa prostovoljni prispevki. To je nova formula, ampak z dobrimi rezultati. Saj nam omogoča financirati naše kredite in tudi tehnično znanje, zlasti, ko gre za eh, projekte na področju prometa in energije. Torej, to lahko kombiniramo s subvencijami in to nam omogoča dobiti ustrezne, eh, nižje obrestne mere. Te možnosti obstajajo, upoštevajoč tudi omejitve, ki jih predstavlja proračuna. Gospod Berman, dostop do kreditov, zlasti pa jamstva za kredite, garancije. Istočasno bom skušal govoriti tudi na vprašanje gospoda Görenca, ki je govoril o mikrofinanciranju. Imamo dober primer. Mi jamčimo lokalnim finančnim institucijam, ki same zagotavljajo mikrokredite. To je legalno, sam sem šel na teren, sam sem bil tudi v Dakru na sestanku četrti, kjer smo razpravljali o razdelitvi mikrokreditov in ta institucija za mikrokredite uporablja sredstva, ki jih zagotavlja eh, Senegalska banka, ampak mi garantiramo Senegalski banki in naše tveganje je v tem primeru zelo majhno, kajti Eh, stopnja vračil teh mikrokreditov je zelo visoka. In eh, tu smo se odločili, da bomo prispevali 50 milijonov dolarjev za eh, Microfinance Finance Facility, IFC in KF dvojni V sta ustanovila to. Gre za to, da pomagamo institucijam za mikrofinanciranje, za mikrokreditiranje, ki dobro delujejo, ampak ki zaradi krize potrebujejo do, ki, do kapitalizacijo. Gre za to, da zagotovimo sredstva tem dobrim institucijam. Seveda ne trdim, da je mikrofinanciranje zdravilo za vse, ampak prav gotovo je to način, kako podpreti eh, te vrste dejavnosti. Gospod Gerenc je potem še postavil vprašanje o pogojih. Veliko krat gre za sofinanciranje zlasti v Afrike z drugimi institucijami, kot je Svetovna banka, kot je Evropska razvojna banka in tako naprej. In tu se skupaj dogovorimo o pogojih za projekte. Tradicionalno ima EIB en pogoj, ki je tesno povezan s samim projektom. Skratka, gre za pogoje, ki se nam zdijo nujni, da zagotovimo uspeh projekta. Ne postavljamo makroekonomskih pogojev. V tem se razlikujemo od Svetovne banke. Ampak mi zahtevamo izpolnjevanje pogojev, ki so povezani z uspehom projekta. Včasih so ti pogoji povezani sicer z določenimi makroekonomskimi pogoji, ampak ne direktno. Potem ste omenili še predvsej splošni problem bank v Afriki. Te banke so zelo likidne, ste rekli, ampak nočejo teh sredstev uporabljati za financiranje eh, lokalnega gospodarstva. Menimo, da je eden od razlogov v tem, ker te banke ne znajo dobro analizirati tveganja. Zato ne rade dajejo kredite, zato ker enostavno nimajo dovolj razvitih zmogljivosti, da bi analizirale in ocenile tveganje. Mi lahko to pomagamo, ne samo s financiranjem, ampak lahko ponudimo tehnično pomoč, da bodo te banke lahko razvile svoje sisteme za ocenevanje tveganj in za obladovanje tveganj. Hvala lepa. Še šest ljudi imam na seznamu in nujno je, da končamo ob 16. in 10. Kajti naslednji govornik ima samo 30 minut časa. Naslednji govornik je Žak Djuf. Eno minuto imate za vprašanja. Gospod Guerrero Salom. Gracias, señora presidenta. Hvala, gospa predsednica, gospod predsednik banke. Mislim, da imate v poročilu tudi informacijo, Eh, za katero si zaslužite priznanje, ker ste okrepili svojo pomoč državam v razvoju. Vemo sicer, da te države potrebujejo veliko več od tega, kar smo jim namenili v zadnjih letih. Smo pa napredovali v boju proti davčnim oazam. Eh, vemo, da ti, te oaze še obstajajo in niso vključene v ta boj. Na tem področju bi morali nekaj narediti. Sodelovali smo s Transparency International in International Union za ohranjanje narave. Aprila bomo imeli revizijo, torej pregled tega poročila in upam, da to ne bo uh, rutinski pregled. 2007 smo dobili mandat oziroma je ta mandat začel veljati, takrat še ni bilo krize in tudi uh, institucionalna struktura Evropske unije je bila drugačna. Zato upam, da bo to temeljit pregled in Jaz eh, osebno ter vsi skupaj bi pomagali banki v novem mandatu, da bo razvila politiko globalnega razvoja Evropske unije. To mora biti povezano tudi z unanjo politiko, mora biti intenzivna politika z več sredstvi in bolj zavezana razvoju z, s primernimi instrumenti. Hvala. Merci, Hvala lepa, zdaj pa gospa Keller. Thank you. I... Hvala lepa. Imam tri vprašanja. Prvo vprašanje je povezano s Köbenhavnom in podnebnimi spremembami. Brala sem, da je EIB v zadnjih sedmih letih posojila, posodila veliko več denarja, 6,5 milijard evrov za boj proti podnebnim spremembam za obnovljive vire energije, pa le 321 milijonov. Zakaj tako malo? zakaj se tako osredotočate na neobnovljive vire energije, namesto na obnovljive in trajnostne vire energije. Potem pa so tu še finančni posredniki, ki jih uporablja EIB, tudi izven Evropske unije, vedno več, če prav razumem, obstaja problem pri pridobivanju informacij, kako se tam uporablja denar. Pomankanje transparentnosti je zabeleženo. Treba je povečati preglednost, kako finančni posredniki porabijo ta denar. In še tretje vprašanje v zvezi z davčnimi oazami. V preteklosti je bil, bilo kar nekaj težav na tem področju in zanima me, kako ste zagotovili, da na projektih, ki jih podpirate, bo prihajalo do prihodkov iz davkov in ali zanima me, ali menite, da je treba še nadalje razviti politike na tem področju, da se preprečijo davčne oaze. Hvala. Thank you, um... Hvala, gospa predsedujoča. Čisto na kratko. Gospod Majstet je že odgovoril na kar nekaj mojih vprašanj, ki sem jih želel zastaviti. Želim pa izpostaviti nekaj stvari, če dovolite. Za razliko od predhodnih angliških govornikov bi želel povdariti, da pri investicijah ne gre samo za vračilo kapitala, ampak gre za dolgoročne koristi. Ne samo, kar zadeva stabilnost, dolgoročno rast in razvoj. Prepričan sem, da se EIB s tem strinja in da se strinja tudi s tem, da moramo dati preferencialne stopnje oziroma obrestne mere nekaterim posojilo je malcem in to je povezano z različnimi projekti, za katere se odločite, da jih boste financirali. Kitajci nimajo nobenih pomislekov, ko gre za posojanje in verjetno se lahko tudi EIB nauči nekaj iz tega, prav tako tudi države članice mehka pooblastila. Ja, imamo veliko tega, imamo veliko zakonodajnih aktov, pogodbe, kot tonuje sporazum iz kotonuja in tako naprej. In še moje vprašanje. Ali obstaja neka vloga za IEB v zavarovalništvu oziroma zavarovalniški sceni? zlasti, ko gre za zavarovanje poljščin in pridelkov. Vidim, da odkimavate z glavo, tako da verjetno odgovor niti ni potreben. Ampak dovolite, da vas poskusim saj spodbuditi, da nekateri menimo, da je potrebno diversificirati posojila in nameniti posojila tudi drugim projektom ne samo na kratki rok, ampak tudi na dolgi rok. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa gospa Zimmer. Ja, Hvala, gospod Majštad, da ste na začetku naše sestave prišli na naš odbor in da predstavite delo Evropske investicijske banke našemu odboru. Zlasti, ko gre za trajnostni razvoj in za razprave, ki smo jih imeli na to temo v zadnjem času. Podali ste tudi sami svojo lastno oceno glede tega, kako lahko partnerje na sami lokaciji vključimo v financiranje projektov oziroma v ocenjevanje projektov po financiranju. Treba je dati prednost projektom na področju okolja, vasa človekovih pravic, vasa pravic žensk in tako naprej. Treba je okrepiti našo vlogo in vlogo Evropske investicijske banke na tem področju in v tej regiji. In EIB lahko okrepi svojo vlogo tudi. v samih državah v tej regiji in situ na lokaciji sami. Veseli me, da imate tak odnos do naše udeležbe, do udeležbe članov našega odbora v razpravah o tem. Po vašem mnenju, kaj vi predlagate na katerih področjih se moramo bolje vključiti. Gre tukaj bolj za zaposlovanje, za transparentnost, gre za celo paleto področji, na katerih lahko delujemo in sodelujemo mi, poslanci z EIB in potem EIB z drugimi regijami. In če se navežem še na tisto, kar je povedal gospod Kešman. omenil je Kitajsko in njihovo sposobnost, da lažje dajejo več pomoči. V preteklosti ste govorili, da obžalujete, da ne moremo dajati posojil po enakih pogojih kot Kitajci. Ampak treba je dobro vedeti, kakšne so naše prednostne naloge. Cela vrsta jih je lahko. Zanima me, ali menite, da neodvisno od Kitajcev, kje lahko mi poslanci bolje sodelujemo z vami. Zdaj pa, gospod Kajzer. Hvala, gospod predsedujoča in hvala, gospod Majstad. EIB lahko res postane pravo orodje za razvoj, ki bo bolj celovito, bolj popolno. Imam pa nekaj vprašanj za vas. Nakratko ste omenili odločitve sveta, ki bi omogočile posoje, posojanje regiji sredozemlja. Lahko poveste kaj več o tem? Slišala sem že več o tem, zlasti ko gre za Izrael. Zanima me, koliko in kdaj bodo ta posojila odobrena. In za konec želim postaviti še sama vprašanje. Zanima me, če bi nam lahko povedali, ali dobiček EIB-ja v zadnjih petih letih, kakšen je, sodelujete tudi z OECD-jem in na sestankih G20. Pogosto to pomeni, da si ne pogledate pobliže fiskalne oziroma davčne plati in davčnih oaz. Zanima me, ali boste imeli neke vrste sivi seznam Oziroma, ali si boste pogledali, katere države so lahko neke vrste fasade za davčne oaze, kot je Zambija, naprimer. Hvala. Hvala, telegrafik, uh, les, les... Hvala lepa. Bom res podal zelo kratke odgovore, kar v alinejah, zato, ker nimamo veliko časa na voljo. Najprej se zahvaljujem za podporo potem gospe Keller za vprašanje. Lahko rečem, da kar 20 odstotkov namenjamo obnovljivim virom energije, ko gre za financiranje. Ampak natančnejše številke vam lahko dam kasneje, ampak vsaj 20 odstotkov naših sredstev namenjamo za obnovljive vere energije. Transparentnost želimo poudariti predvsem majhne srednje velika podjetja, tako je bilo leta 2008. Naš namen je bil vse čas zagotavljati transparentnost. Pisno smo se zavezali, prav tako tudi posredniške banke, da bodo dali upravičencem prednost, zlasti ko gre za majhna in srednje velika podjetja. Torej, posredniki so se zavezali, da bodo podjetja, ki so upravičena do sredstev, obveščala o možnostih in o projektih, ki so na voljo. Da jih bodo obveščali tudi o finančnih prednostih in ugodnostih, ki jih ponuja EIB tako so recimo prejemali tudi pisma o tem, koliko dobijo v netu zneskom, zneskov. In poskušamo zagotoviti, da se pogoji ustrezno upoštevajo. Omenili ste tudi davčne oaze. Po vrhu G20 smo ponovno pregledali svoje odločitve in mislim, da smo vodilni pri, če se primerjamo z drugimi bančnimi organizacijami po svetu, da vodimo v tem procesu. Imamo pa tudi seznam skupaj z OECD-em, kjer so navedene verjetne davčne oaze. Mogoče bi Evropska unija lahko pripravila seznam, ki bi bil popolnejši kot seznam, ki ga zdaj pripravlja OECD. Zabeležil sem si tudi komentarje gospoda Kašmana. Mislim, da ima prav, ko pravi, da se moramo osredotočiti na dolgoročne projekte, ampak zavarovalništvo ima svoje, svoja pravila, tako da se tega ne morem dotikati. Gospa Cimer je omenjala tudi posojila kitajskih bank. Ja, kitajske banke dajo res odlične kredite, tudi v Afriki. To je poseben fenomen. Včasih nas v, zadnjih, v zadnjem trenutku zamenjajo oziroma se odločijo raje za posojila kitajskih bank kot za naša posojila. Ampak vseeno, menim, da moramo ustrajati in spoštovati določene okoljske in družbene pogoje. Mi smo manjka Evropske unije, zato moramo obraniti vrednote Evropske unije. Zato sem zato, da se še naprej postavljajo pogoji, kot je naprimer spoštovanje okoljskih in družbenih standardov, tudi če včasih vlade raje vidijo, da poslujejo s Kitajci. Gospod Cimer, lahko rečem še to, da je, obstaja eno področje, na katerem smo naredili napredek, vsaj eno področje, to je analiza projektov, ki so povezane z okoljskimi in družbenimi vplivi. Razvili smo novo metodologijo, ki pravimo okoljski in socialni vplivi in okvir za ocenevanje le teh. Pripravili smo primerjalne kazalce najboljše prakse in po našem mnenju je ta postopek zdaj zelo natančen in omogoča pripravo zelo podrobne analize. To je eno od področji, na katerih smo naredili velik napredek, zlasti v primerjavi z našo razpravo pred nekaj leti. Glede zaposlovanja. Zato, da dobro upravljamo in pravilno upravljamo svoje delo pri financiranju projektov v državah razvoju, potrebujemo več zaposlenih. Naj vam podam nekaj številk. 75 milijard evrov letos, 5 milijard izven Evropske unije. Manj kot 10 odstotkov sicer, ampak zaposlenih so razmerno gledano, je dve tretjini ena proti ena tretjina. Torej so razmerno zaposlujemo že zdaj več zaposlenih izven Evropske unije kot v Evropski uniji. Pa verjetno še vseeno nimamo dovolj zaposlenih in ugotavljamo, da nam primankuje zaposlenih zlasti na področju spremljanja oziroma monitoringa, naprimer pri predhodni oceni projekti, pa tudi v naknadni oceni projektov oziroma analizi. Eno od sredstev, s katerimi lahko to dosežemo, so, je oblikovanje zunanjih pisarn. Potrebujemo več pisarn ali uradov in graditi moramo na tem, kar že imamo vzpostavljeno. Vključiti pa moramo tudi zunanje deležnike. Če dovolite, gospa predsedujoča, še zadnji komentar na temo sredozemskih aktivnosti. Tukaj pa bom predal besedo kolegu. Hvala. 1,5 milijarde evrov se namenja za sredozemlje. In zaradi tega smo prva banka na tem območju in manj kot 200 milijonov gre za Izrael. V naslednjih letih bomo lahko sodelovali skupaj z izraelskimi in palestinskimi podjetji, ko gre za projekte na področju električne energije. Obe strani sodelujeta z nami v tem območju. Letni profiti oziroma dobički. Tudi to vprašanje je bilo izpostavljeno. 1,5 milijarde. Dobiček moramo ustvarjati iz dveh razlogov. Vsaj iz dveh razlogov. Povečati moramo namreč, povečevati moramo svoj kapital nenehno, In če želimo razviti svoje aktivnosti v tej krizi, moramo priti do, oziroma pridemo do najvišje oziroma zgornje meje zelo hitro. Naši deležniki oziroma deležari pa zahtevajo, da povečujemo svoj kapital. Države članice pravijo, seveda, ja, izvedite dokapitalizacijo oziroma povečajte kapital, ampak ne nas račun našega proračuna. V bistvu moramo povečevati rezerve, zato da lahko še naprej imamo ustrezno osnovo za prihodnje dokapitalizacije. Nekatere druge banke več tvegajo, zlasti ko gre za komercialne banke, te tvegajo veliko bolj kot mi. Poleg tega pa moramo imeti tudi rezerve svojega lastnega kapitala. Zato moramo imeti dobiček, ki je trenutno 1,5 milijarde. Hvala. Alors. Kar pa zadeva zadnje vprašanje, tu si je treba pogledati konkretni primer. V nekaterih primerih, ki sem jih videl, je nekaj pritegnilo mojo pozornost. Zgleda, da financiranje EIB nikakor ne zmanjšuje sredstev, ki so namenjene državi, kjer se nahaja projekt. Res je to, da če želimo pritegniti eh, tuje investicije, torej če želijo eh, pritegniti tuje investicije, eh, nekatere države nudijo posebno ugodne pogoje, ampak to je stvar nacionalne vlade. Nekatere države so zelo širokogrudne, Včasih smo se odzvali pri nekaterih pogodbah za koncesije in smo zavrnili. Vedeti morate, recimo v eh, projektih eh, rudnikov financiramo samo 15 odstotkov skupnih zahtev. In v nekaterih primerjih smo enostavno zavrnili, eh, zavrnili financiranje, zato ker so bili pogoji v koncesijski pogodbi niso bili v redu država je dejansko dobivala premalo prihodka glede na to koliko je dobil koncesionar ampak kar eh, zadeva fiskalne eh, ugodnosti to je pa vsekakor v pristojnosti držav članic ampak v nekaterih primerih se nam zdijo da so države prejemnice preveč širokogrudne komisija želite besedo ne če ne bomo nadaljevali z dnevnim redom. Gospodu predsedniku Majštatu se e, zahvaljujem za to, ker je bil z nami, za to, ker je tako jasno predstavil svoje stališča. Hvala lepa.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 Z veseljem zdaj pozdravljam v naši sredini gospoda Žaka Diofa, generalnega direktorja Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Hvala, da ste prišli med nas. Vabili smo vas zato, da nam spregovorite o posledicah gospodarske in finančne krize, sicer za jutri, ampak ker morate že danes oditi iz Bruslja, se vam zahvaljujem, da ste uspeli si vzeti pol ure za to, da ste danes prišli med nas, da nam govorite o tem. Hvala lepa, izvolite pa ure vaše. Excellence. Gospe in gospodje, članice in člani odbora, ekscelence. V veliko veselje in v čas mi je, da lahko pred vašim odborom danes pregovorim nekaj besed in vsem se prijazno zahvaljujem za vaše povabilo. Gospodarstva po celem svetu so sedaj v recesijo temu ni ušla nobena država, ampak kot vedno so eh, najrevnejše države tiste, ki najbolj trpijo zaradi te krize. Leta 2009 je več kot milijarda ljudi, se pravi ena šestina svetovnega prebivalstva, eh, trpil zaradi lakote. 150 milijonov več kot lani. Kriza hrane je posledica zvišanja cen osnovnih živil ki je eh, prizadela milijon posameznikov. kljub padcu cen od julija pa cene osnovnih živil še vedno ostajajo visoke tako na notranjem eh, kot na zunanjem trgu držav v razvoju. dvajset odstotkov so te cene višje v realnih v realnem smislu, kot so bile pred krizo, se pravi leta 2006. In na, na kmete je pa negativno uh, vplivala cen, cena eh, vhodnih uh, materijalov. Uh, 176 uh, gnojila in 110 eh, semena, približno toliko tudi so se povešale uh, cene uh, živine. Eh, temu moramo prišteti tudi še višjo ceno transporta, ki je povezana za višjo ceno goriv. In gospodarska kriza je praktično istočasno prizadeta celi planet in države v teh okoliščinah ne morejo več uporabljati običajnih instrumentov financiranja, eh, kot je naprimer devalvacija svojih sredstev ali pa kot eh, zadoževanje na ta način se več ne morejo boriti proti krizi. Eh, Mednarodni denarni sklad pravi, da se bodo direktne eh, naložbe leta 2009 po, znižale eh, za 32 odstotkov. 300 milijard evrov so ZDA prispevali leta 2008. Ta znesek se bo verjetno leta 2009 zvečal med 5 in 8 odstotki. Tuja pomoč 111 najrevnejšim državam naj bi se, povečal, eh, po, naj bi se znižala oprostite, za 25 odstotkov. Poleg tega naj bi se znižal obseg mednarodne trgovine med 5 in 9 odstotkov in cena eh, izvoza oziroma izvoznih produk, produktov eh, se bo verjetno znižala med 15 in 25 odstotki. Revna gospodinstva sedaj slabše jejo, prodajajo svoja produkcijska sredstva in se često odrekajo tudi zdravstvo in pa izobraževanju. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, članice in člani, strukturni dejavniki, ki so bili eh, izvor prehramne krize v letu 2007-2008, so še vedno tu. In eh, eh, revne države se soočajo z deficitom eh, živil, ravno tako so tu demografski problemi, kar vse dolgoročno predstavlja bistvene probleme. Potem so tu še pogoste poplave in pa, in pa suše. In trenutna situacija je rezultat zanemarjanja kmetijstva v državah v razvoju. Ravno tako je to rezultat premajhnih investicij v kmetijstvo. Kmetijstvo pa je, tega ne smemo pozabiti, glavni vir eh, preživetja 70 odstotkov revnih ljudi na svetu. Države v razvoju kmetijstvo namenjajo 3,4 milijarde dolarjev, kar je znižanje oseminpetdeset odstotkov glede na leto dva tisoč štiri delež kmetijstva v Delež kmetijstva v javni pomoči je padel na 3,8 odstotka leta 2006 in sedaj je ta eh, odstotek 5. Trajna rešitev bi bila povečati produkcijo in pa produktivnost kmetijstva v državah v razvoju. In zato je treba povečati vlaganja v kmetijstvo izboljšati je treba infrastrukturo v ruralnih področjih v teh državah, zlasti je treba urediti odvodnjavanje eh, in navodnavanje, eh, pogoje skladiščenja, potem je treba izboljšati tudi pristanišča, letališča, mikrokreditiranje in podobno. Ravno tako moramo podariti, da potrebujemo 400, 400, 400 pardon, 44 milijard eh, evrov na državo na leto za majhne proizvajalce. To pa je zelo malo v primerjavi z 365 milijardami ZDA. ZDA namreč toliko, čas, toliko denarja namenjajo svojim kmetovalcem. In eh, eh če pa to primerjamo še z milijardo 600 milijoni eh, Eh, dolarjev, ki se porabijo za orožje, pa je slika še bolj jasna. Na mednarodni ravni se je prvi zgodilo, da je skupina G20 govorila o problemih prehrane in dalili so povdarek kmetijskemu razvoju srednjeročno in kratkoročno s povdarkom na DVR. Države so se zavezale, da bodo mobilizirale 20 milijard evrov eh, za tri leta in to, in to za eh, varno skrbo s hrano. To je dober znak in upamo, da bo ta pobuda kmalo tudi uresničena. Večkrat in več let sem se trudil brez posebnega rezultata, da bi pospešili vlaganja v majhna podjetja v revnih državah tako da bi eh, zagotovili eh, dolgoročno rešitev. In danes sem zelo vesel, da G eh, skupina G20 ta pristop sprejema. Izboljšati moramo tudi sistem upravljanja varne oskrbe s hrano po svetu. Reforma odbora za prehrano v FAO kar so potrdile države članice prejšnji mesec, da bi ta odbor bil bolj učinkovit. Torej, to predstavlja bistveni korak. Čez en teden bo steklo delo eh, svetovnega vrha o prehrani. Upam, da bo ta vrh uspel doseči konsens o tem, da je treba v celoti izkoreniti lakoto v svetu države Latinske Amerike in Karibov so določile kot rok leto 2025. Povečati je treba delež kmetijstva v celotni razvojni pomoči in to je bistvenega pomena. Ravno tako, kot je bistvenega pomena boljše upravljanje z eh, varnim eh, oskrbovanjem s hrano cene prehrambenih artiklov rastejo od leta 2007, vendar pa obstaja pobuda istočasno za eh, eh, pomoč najrevnejšim državam. FAO je mobilizirala več kot 400 milijonov dolarjev svojih lastnih sredstev in pa iz sredstev, ki jih upravlja. 240 milijonov evrov so prispevale ZDA, pa tudi EU v okviru finančnega instrumenta za prehrano. Ta znesek je bistvenega pomena za uspeh omenjene pobude. Naj se ob tej priliki zahvalim Evropske komisiji in Evropskemu parlamentu, kakor tudi državam članica za njihovo širokogrudnost. Poleg tega je Evropska unija zelo pomembna partnerica FAO za finančno in tehnično pomoč namenjeno DVR na, v kmetijstvu in na področju razvoja. Evropska unija je prva partnerica FAO, saj je leta 2009 prispevala 270 milijonov dolarjev izven eh, proračunskim sredstvem. In tako bomo, upam, še bolj ukrepili sodelovanje med FAO in uh, drugimi mednarodnimi institucijami. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa. Imamo malo časa. In predlagam, da se omejimo na eno vprašanje na politično skupino tako, da bo generalni direktor lahko odgovoril na vsa vprašanja. Posvetujte se med sabo. Začela bom s gospodom Görincom. On je sam iz svoje skupine, tako da ga je lahko določiti. Gospod Görinc, imate besedo. E, sem bil e, prej odsotna, ampak bom sedaj nadomestil. Imamo vprašanje za generalnega direktorja. Vprašanje se nanaša na način, kako lahko vi vplivate na upravljanje se hrano. Pred nekaj leti smo se ukvarjali z vprašanjem, ali je treba se truditi za visoke cene hrane ali za nizke. Visoke hri, eh, cene hrane bi spodbudile eh, kmetijsko proizvodnjo, pre nizke cene eh, bi imele napačen eh, oziroma ravno obratni vpliv, odgovor ni bil nikoli dan. STO je poskušala znižati cene, ampak mislim, da je bila bolj svetovna banka tista, ki je izvajala pritisk na to, da se cene znižajo. Torej, kakšno je mesto in kakšna je teža FAO v okviru teh posvetovanj o cenah? tukaj je eh, odbor za spremljanje gospodarskih pogajanj in Mednarodni denarni sklad je član tega odbora, pa tudi eh, Svetovna banka. Kakšno mesto ima pa FAO v tem odboru? Gospod Bergman. Za socialiste. Bon, après concertation profonde po zelo temeljitih posvetovanjih, ki so temeljila na solidarnosti, bi vas vprašal, ali imate vtis, da smo priča spremembi trendov pri vlaganju na podeželje in pri vlaganju v kmetijstvo na področjih, na podeželskih področjih v državah v razvoju. Vi ste bili tukaj predstavnik Svetovne banke, gospod Žuzi Širon, in govorili smo o potrebi, da je treba financirati kmetijstvo in zagotoviti, da se bodo države same preživljale, torej da bodo proizvajale dovolj hrane za preživetje svojih ljudi. Ali se trendi torej obračajo, ali ste opazili kaj na tem področju? Ali mislite, da države članice in Evropska unija kot celota eh, spoštujejo svoje finančne zaveze in obljube? Sama bi rada spregovorila v imenu zelenih. Generalni direktor, rada bi vas vprašala, ali je FAO vzpostavil kakšne smernice za dolgoročne nakupe orne zemlje. Ali ste opravili tudi kakšne študije v zvezi s tem, predvsem v zvezi s tem, da se omejujejo špekulacije glede uh, kmetijskih proizvodov. Zanimajo me tudi pogoji za prihodne pogodbe in pa kakšni mehanizmi, ki obstajajo na tem področju. Gospa Štrifler. ste eden glavnih partnerjev Evropske unije. Eno milijardo evrov eh, je zagotovljenih za instrument za preskrbo s hrano. Kako vidite napredek pri tem skladu? Ali mislite, da bo ta sklad prispeval k povečanju proizvodne hrane? Ali mislite, da bodo lokalni kmetje v revnih državah dobili podporo na ta način. Gospod Deva je zadnji. Hvala, gospa predsednica. Voda me zanima. Ali se pri FAO ukvarjate tudi s pomankanjem vode? Temu bomo priča še posebej v prihodnosti. In nedavna poročila so pokazala, da se tibetanski ledeniki talijo. Ganges bo na ta način imel manj vode. Ali se pogovarjamo tukaj o hrani in kmetijstvu ločeno ali pri vašem delu obstaja tudi kak načrt za vodo? Gospod generalni direktor, beseda je vaša. Hvala. Euh, euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hitro bom odgovoril na ta vprašanja, glede na to, da moram oditi. Vplivati na upravljanje eh, dela s hrano, to je danes velik problem. Imamo več partnerjev. Imamo na eni strani partnerje, ki financirajo kmetijstvo in razvoj. In tu smo imeli tudi največje probleme, kaj te najprej smo imeli 17 eh, odstotkov razvojne pomoči, ki je bila namenjena eh, kmetijstvu v 70-ih letih. To je potem omogočilo tudi investicije za zeleno revolucijo v Aziji in Latinske Ameriki. Od tlej pa je ta odstotek padel na 3,5 od, eh, odstotka skoraj, oziroma sedaj smo spet nazaj na petih odstotkih. Tukaj je tudi isto to za Evropsko unijo. 4,8 odstotka so bili namenjeni kmetijstvu, ampak to je splošni trend. Splošni trend tako pri bankah eh, kot v okviru bilateralne pomoči. Druga skupina partnerjev so pa tisti, ki so udeleženi v trgovini. V glavnem je to STO, potem so pa tu še razni regionalni sporazumi, skupna kmetijska politika Evrope tudi vpliva. Potem je tu treba upoštevati carine, ki vplivajo, potem so tu tudi tehnične uvire za trgovanje in tako naprej in tako naprej. Tretja skupina dejavnikov pa so pam, ki različno vplivajo ali s fizično pomočjo ali finančno pomočjo. Potem so tudi še specializirani eh, organizmi, kot je naprimer FIDA, ampak tu sta še mednarodni denarni sklad in pa Svetovna banka. Eh, Eh, potem so pa še nacionalno eh, na nacionalni ravni prisotni vlada in centralna banka in domače banke. Vse to je treba upoštevati, če želimo razpravljati o tem, kaj se dogaja. Tako pri ugotavljanju eh, trendov v svetovnem kmetijstvu kot v nacionalnem kmetijstvu. In tu je treba upoštevati tudi še eh, organizacije proizvajalcev, nevladne organizacije in tako naprej. To poskušamo tudi narediti na ravni našega odbora za varno oskrbo vse hrano. Skušamo na ta način zagotoviti celovito razpravo o tej situaciji, kajti ena milijarda ljudi je na svetu, ki so, ki so lačni in zato moramo povečati pr produktivnost kmetijskega sektorja. In v, moramo podvojiti kmetijsko proizvodno v državah v razvoju. In kar pa zadeva obračanje trendov, Moram reči, da je nekaj gibanj mogoče zaznati, ampak ne morem kaj veliko povedati. Krizo smo imeli leta 2007-2008, zdaj smo šele leta 2009, nimamo še dovolj velike distance do tega, ampak prve informacije so pozitivne in kažejo na to, da se bo ponovno povečalo vlaganje v kmetijstvo. Vprašanje odkupa in dajanja in jemanja v najem obdelovalne zemlje. V Le Monde sem objavil članek, ta je bil potem povzet v Financial Times in sicer tam sem opisal, da smo naredili študije skupaj s partnerji kot je FIDA, tako da bi videli, kaj se dejansko dogaja na terenu. In rezultati so skrb zbujajoči. Sedaj delamo skupaj z Japonsko, pa še z nekaterimi drugimi državami in skušamo oblikovati kodeks vedenja na področju vlaganja v države tretjega sveta. Na eni strani je zasebno investiranje potrebno in koristno, če želimo podvojiti proizvodno hrane v državah v razvoju, ampak narediti moramo vse, da bo to potekalo v okviru trgovine, ki bo potekala po enakih pogojih za vse, ne pa na način, kjer bi se izkoriščale človeške ali institucionalne slabosti nekaterih držav. Potem špekulacije na kmetijskem trgu. Moram reči, da smo to vprašanje študirali z drugimi partnerji, ampak do sedaj kašne rešitve nismo našli. Kaj ti? Te... Eh, ob, obseg terminskih pogodb je vel, velik. V Chicagu zlasti potekajo operacije te vrste in nad tem ni nobenega nadzora. Vsi vemo, kako so se sredstva prelivala v različne sektorje, v nepremičnine in v druge sektorje, potem pa je prišlo do krize in eh, tok se je obrnil proti eh, Eh, kmetijskemu sektorju in sedaj se spet stvari obračajo in dokler ne bomo imeli ustrezne regulative na svetovni ravni, si ne predstavljam, kako bi lahko bolj učinkovito nadzorovali to, kar se dogaja. Milijarda evrov. FAO. Trenutno uporablja 250 milijonov evrov. Zelo, zelo smo zadovoljni s pogoji v katerih delamo in sodelujemo z komisijo. Prvič smo dobili to, kar smo vedno zahtevali, se pravi sredstva, ki so namenjena kmeticem revnih držav, teh držav, kjer je ta milijarda ljudi, tako da bodo lahko bolj učinkovito uporabljali semena, gnojiva, eh, čredo, živino to v prvi fazi, v drugi fazi pa jim želimo pomagati, da bodo te države razvile svoje nacionalne sisteme za proizvodno semen. In upamo tudi, da bo prišlo do izboljšanja sort eh, v raziskovalnih centrih. Isto stvar delamo tudi z gnojili, ki jih razdelujemo, ampak skušamo ta gnojila razvijati upoštevajoč potrebe eh, polščin in pa tal, kajti vedeti moramo tudi, da imajo nekatere države tudi nafto in rafinerije. Eh, eh. Fosfate in tudi druga vire gnojil. Torej upoštevamo tudi naravne danosti. Upamo, da bo prišlo do konsolidacije. in da bo več obvez, da bo do tudi te zaveze uresničena. Zdaj govorimo o 20 milijardah v treh letih do leta 2011. In tu veliko prispeva Evropska unija in upam, da bojo naše izkušnje koristne. Eh, izvaja se tudi ocena učinka za vsak projekt, tako da bomo videli, kako ti projekti dejansko koristijo prejemnikom. In podatke, ki jih bomo tako dobili, upam, da eh, bodo omogočili okrepiti te vrste ukrepov in da bomo dosegli trajnostne rezultate. Water, Želimo si boljše rezultate za ljudi, za živali, za polščine in zato je ena glavnih prioritet, da spodbujamo primeren nadzor nad vodo, še posebej v Afriki, kjer imamo samo 7 odstotkov orne zemlje, ki se namaka v primerjavi s 38 odstotki v Aziji. V podsaharski Afriki pa so samo 4 odstotki orne zemlje namakani. Večina zemlje je odvisna od uh, podnebnih sprememb, torej od dežja in drugih pojavov, ki postajajo vse bolj ekstremni. Zavedate se tudi, da bodo podnebne spremembe še otežile situacijo. Še teže bo zagotavljati osnovne količine vode zaradi suše in to se lahko prevede tudi v resne politične težave.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 Nous allons passer au prochain point à l'ordre du jour, les élections. Slednja točka dnevnega reda, volitve v Mozambiku. 28. oktobra eh, letos so potekale tri volitve istočasno v Mozambiku in Evropska unija tja poslala svoje opazovalcev. Gospa Fiona Al je bila opazovalka in sicer je bila vodja opazovalcev komisije in gospod Dan Preda je bil eh, odgovoren za delegacijo Evropskega parlamenta. Danes bomo slišali poročilo gospe Fione Hall. Poslala nam je svoje predhodno poročilo. Eh, končna verzija poročila bo na razpolago šele čez eh, dva meseca. Gospa Fiona Hall se je opravičila, ker je bolna in ne bomo imeli priložnosti uživati ob njeni predstavitev. Imamo pa med nami gospoda Kristjana Dana Preda in čakajoč na končno poročilo dajem besedo gospodu Kristjano Dano Preda in ga prosim, naj nam na kratko predstavi svoje predhodne ugotovitve. Kje pa je, gospod? Je vais euh, brièvement euh, présenter les quelques conclusions Na kratko bom predstavil nekaj sklepov oziroma zaključku, do katerega smo prišli opazovalci Evropskega parlamenta. Bilo nas je sedem. Gospod Jose Manuel Fernandez, gospod Sebastian Bode, skupine Evropske ljudske stranke, Patricio Julian Vita Morela in gospod Paolo Alvarez skupine socialistov demokratov in gospod Miguel Portaš skupine Guje. Sedem nas je bilo torej in smo opazovali volitve od 26. do 30. oktobra, kot ste omenili. E, volitve so potekale v torek 28. Gospod Berman. je, je bil povabljen, ampak v zadnji trenutek ga je nadomestil gospod Luji Pavlo Alvarez. Tri volitve so potekale. In sicer parlamentarne volitve, in tudi lokalne volitve za izvolitev članov v lokalne oziroma regionalne skupščine. Na dan volitev je delegacija šla na več volišč, sedem članov se nas je razdelilo v tri skupine. Ena skupina je ostala v Maputu, se pravi v glavnem mestu, druga je opazovala volitve okoli glavnega mesta, tretja skupina šla pa v Bejro, to je drugo največje mesto v državi, zato ker je župan tega velikega mesta bi bil eden od eh, treh kandidatov za predsednika in je tudi ustanovitelj ene od strank, to je demokratično gibanje samo za Bik. Prej je bil pač član Renama. Mikrofon. Zvečer smo se pa spet dobili e, in smo e, spremljali štetje glasov na različnih e, voliščih. To je kar dolg postopek. Zelo zapleten postopek je to, počasen. 200, 300 volivnih lističev je bilo, ampak treba je bilo 6-7 ur, da so to prešteli, zato ker je bilo eh, veliko previdnostnih ukrepov sprejetih. Zelo nasplošno. Kaj smo videli v, na voliščih? Mirno vzdušje, vzdušje polno zaupanja, zastopniki pomembnih strank so bili vedno prisotni, organizacija je bila dobra čeprav je bila udeležba na volitvah nižja kot pa na prejšnjih volitvah. Tu in tam so bile kakšne vrste pred volišči, ampak bolj izjemoma. Pred eh, volitvami pa smo se srečali z glavnimi predsedniškimi kandidati. To so trije kandidati strank eh, Frelimo, Renamo in MDM. Eh, gospod Geb Buza je bil kandidat Frelima, gospoda Kamarenama in gospod Simango je bil kandidat demokratičnega gibanja za Mozambik. Srečali smo se tudi z opazovalci, ki jih je vodila gospa Fiona Hall. Potem smo uh, srečali tudi veleposlavnike Eh, držav eh, donatork in pa tudi eh, smo srečali predstavnike nacionalnih nevladnih organizacij. In zato smo lahko dobili veliko informacij, ki so potrebne v okviru volilnega procesa. In te informacije so vključene v predhodno poročilo gospe Fione Hall. To bo poročilo, ki bo predstavljeno 30. novembra. Gospe Fioni Hol in njeni ekipi se želimo zahvaliti za delo. Kajti oni so bili na mestu več tednov in so analizirali različne vidike tega procesa. Dva vidika sta bila podarjena. Prvi. Vidik je nekoliko občutljiv. Cela situacija je bila nekoliko delikatna. Nekaj članov delegacije Evropskega parlamenta se ni strinjajo z eh, zaključki eh, misije Evropske unije, ki je bila na mesto samem več eh, tednov in ki je preučevala pravne vidike, medijat, vidike povezane z mediji, kandidature in tako naprej. Skratka, nekateri člani naše delegacije se sploh niso strinjali z predhodno izjavo, ki jo ki so jo napisali eh, takoj po volitvah, ampak ta izjava je upoštevala eh, izkušnje več tednov. Potem je potekala razprava in po tej razpravi člani delegacije še vedno niso sprejemali poročila misije in zato to predhodno poročilo ni dobilo podpore članov delegacije Evropskega parlamenta, ki pa so bili vseeno sestavni del celotne misije Evropske unije. To je ustvarilo nekaj napetosti. Ne bom rekel sicer napetosti, ampak nekaj čustvenih izbruhov. In na koncu smo morali priti do kompromisa, da bi lahko gospa Hol predstavila svoje poročilo. Evropska torej delegacija Evropskega parlamenta se je strinjala s tem, da se omenja samo volivni dan in smo povdarili, in to sem tudi sam eh, povdaril na tiskovni konferenci. Skratka, povdarili smo dva pomembna vidika, namreč cel dan volitev so mozambičani lahko svobodno govorili in, pod, eh, in svobodno izražali svojo volilno voljo. Potem smo zabeležili tudi veliko udeležbo mladih na voliščih. Ravno tako smo opazili veliko žensk prisotnih, ne samo na voliščih, ampak tudi v volilnih komisijah. Tam eh, so bile včasih predsednice, eh, volilnih komisij. Toliko. To so glavni elementi poročila. Zelo zanimiv pa je način, kako je ta misija, ki je bila v Mozambiku več tednov. Kako? je ta komisija sodelovala z to manjšo ekipo. Ta manjša ekipa je v bistvu bila sestavni del eh, velike misije Evropske unije. Gospod eh, Tirolje je tukaj, ki se mu moramo zahvaliti za dragoceno pomoč. Nikogar drugega ne vidim, nobenega drugega člana delegacije nimam, ampak sedaj sem vam pa na razpolago za vaše vprašanja. Hvala lepa. Gospa predsedojoča. Želi komisija spregovoriti? Bi komisija želela besedo v zvezi s to temo o volitvah v Mozambiku? Ne? Da, aha, izvolite. Eh, Hvala, sem Patrice Normand. Fiona Hall bi morala govoriti in ona bi morala predstaviti zaključke. Sam bi rad povedal samo, da smo tukaj in da bi želeli odgovor Fiona Hall. Deva, uh, Gospod Deva, izvolite. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Predi za odlično poročilo o tem, kaj se je dogajalo. Sam sem bil prisoten na več opazovalnih misijah in imam zelo enostavno vprašanje zanj koliko volišč je opaz, ste opazovali člani Evropskega parlamenta in koliko volišč so opazovali eh, predstavniki dolgotrajne misije v Mozambiku. Gospod Kašman, izvolite. Sam lahko odgovorim, gospodu Devi. Eh, obiskali smo 782 volišč. To, smo bili, to so bili opazovalci v obeh misijah. Prišlo je do mešanja obeh misij in vodja misije je bil v državi dlje časa, ne samo zadnjih nekaj dni pred volitvami in po volitvah moram povedati, da je eh, opazovanje volitev zelo pomembno, še posebej, ko gre za trajno oziroma dolgotrajno opazovanje volitev. Pomembno je zbirati informacije, razvijati odnose z nevladnimi organizacijami in drugimi organizacijami in ocenjevati tudi vlogo medijev pred volitvami. Sam sem prebral vodno izjavo. Rekl bi, da je ta izjava zelo dobra, da temeli na novem modelu, ki ga je komisija zdaj sprejela. Moje vprašanje pa ni vključeno v sami izjavi. Izjava pravi, da, bilo, da ni bilo dovolj ukrepov transparentnosti. Zanima me v zvezi s čim, ali v zvezi z glasovanjem, ali z utrjevanjem volišč in tako naprej. To bi me zelo zanimalo ne vem tudi, ali je primerno, ampak da bi imeli dolgoročnejše analize in pregled volivnih misij, mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi v uvodni izjavi imeli tudi imena oziroma ime vodje opazovalne misije. Zanimivo bi bilo namreč videti, kdo vse je bil vključen v teh misijah tekom petih let. Eh, videli bi tudi, ali gre za eh, širši, eh, torej širšo skupino ljudi ali za manjšo skupino ljudi, ker če bi se skupina zmanjševala oziroma če bi bilo imen vedno manj, bi bili v težavah. Na ta način bi potem tudi misije postale vprašljive. Hvala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 obstaja navezava na informacije elektronskih medijev v oktobru. Ne bom citiral teh informacij, ampak rečeno je bilo, da 44-45 odstotkov glavnega časa oziroma najbolj gledanega časa eh, po medijih je bilo namenjenih eh, glavnim strankam, preostali čas pa drugim strankam. Mi pa tukaj pravimo, da gre za uravnoteženo porazdelitev. Budimo iskreni, če bi imeli takšno porazdelitev v Evropi, v eni od držav članic, kjer bi glavna stranka porabila 45 odstotkov časa na radio in televiziji in bi rekli, da je to uravnotežen pristop, bi ljudje mislili, da se nam je zmešalo. Mislim, da tukaj uporabljamo dvojne standarde. Če za Afriko rečemo tako, res ni najbolj primerno. Morda bi se držali samo dejstev in se vzdržali takšnih komentarjev, namesto da trdimo, da je to uravnotežen pristop. Gospod Preda, želite odgovoriti? Da, na podlagi informacij, ki jih imam na voljo bi rekel, da so se člani Evropskega parlamenta eh, srečali tudi z eh, veliko pozovalno misijo, to je tudi omenjeno v naši izjavi. Člani Evropskega parlamenta so opazovali volitve na 60 voliščih. od 782 volišč, ki so jih opazovali tudi predstavniki oziroma so jih opazovali predstavniki druge misije. Torej, mi smo pokrili le majhen del v treh regijah, ki sem jih že omenil, torej v glavnem mestu, okrog glavnega mesta in v Bejri. Ampak ko govorimo o različnih vidikih eh, volitev, se sistematično omenja poročilo Fione Hall. Tam je omenjeno, da so bili problemi s transparentnostjo in z registriranjem in to so opazili tudi opazovalci. Veliko število kandidatov se ni moglo registrirati, njihova registracija je bila zavrnjena z uradnega stališča, torej stališča volilnih oblasti, je bil volilni zakon zelo strogo spoštovan. To zakonodajo naj bi dosledno izvajali in na podlagi tega zakona so morali zavrniti določene zahtevke. Torej, oni pravijo, da je bila zakonodaja dobro izvajana, da so bila pravila upoštevana, ampak če si ogledamo poročilo MDM-ja, so glede tega izrazili nezadovoljstvo, govorijo tudi o ustrahovanju in sicer strani stranke na oblasti. Glede medijev je gospod Cashman že povedal svoje. et cinquante quatre euh, pour le reste des autres partis. Vodilna stranka je dobila 46 odstotkov, ostale stranke manj. Frelimo ima veliko število sedežev in zato je bilo proporcionalno to logično, Šlo je za porazdelitev glede na njihovo število sedežev. Končnih rezultatov tukaj nimamo, ampak lahko boste videli, da je stranka Frelimo prevladala in gospod eh, predsednik te stranke Gebusa je dobil več kot 70 odstotkov glasov. To je torej to poročilo gospe Fiona Hall, je jasno. Še enkrat bi se ji rad zahvalil za odlično delo, ki ga je opravila. Najlepša hvala. No, no, Gospod Kašman, izvolite. Gospa predsednica, prosil sem, oziroma vprašal sem, vprašanje ki sem ga naslovil na komisijo, ali bi bilo kakšen, ali bi uh, imeli problem, če bi prosili za odgovor še člane te komisije. Da, na to lahko odgovorim. Mislim, da ne bi bilo težav. Nekateri glavni opazovalci morda tega ne bi želeli, ampak uh, vedno smo se strinjali s tem v izjemnih okoliščinah, naprimer v Afganistanu. Vedno smo sistematično uh, omenjali imena, navajali imena, ki so bili vključeni v te opazovalne misije. Mislim, da to ne bi smel biti problem, ampak o tem bi moral odločiti vodja misije. Po našem mnenju s tem ne bi smelo biti težav. A, a, a very, very Zelo na kratko še enkrat. Gospa predsednica, mislim, da ne bi smeli tega prepustiti glavnemu opazovalcu vodji misije. Gre za denar evropskih davkoplačevalcev, ki se porablja produktivno. Moral bi se tako uporabljati in potrebujemo popolno preglednost. Torej, najbolj enostaven način je, da se omeni nadomestnik. Uh, vodje volivne misije v prilogi in to je priporočilo, za katerega upam, da ga bo komisija sprejela v korist preglednosti. In to bi bilo v skladu tudi z uredbo 1049. Hvala. Zdaj pa lahko preidemo k naslednji točki na dnevnem redu. To je zelo pomembna točka. In približno uro in pol naj bi porabili za njo. Naj vam zdaj povem, da je tudi jutri zelo pomemben dan. To govorim zato, ker boste mogoče nekateri odšli že pred koncem sestanka gre pa za uradno razvojno pomoč in za koncept eh, uradne razvojne pomoči plus. To bo na dnevnem redu tudi v naslednjem mesecu. Potem imamo tukaj enotnost politike za razvoj in koncept uradne razvojne pomoči plus. 17. septembra je komisija objavila poročilo in sicer o poročilu skladnosti politike EU za razvoj in tudi o novem pojmu uradne razvojne pomoči plus, da si pogledamo možne vire pomoči, ki se imenujejo uradna razvojna pomoč plus, oda plus. To temu bi morali obravnavati iz različnih vidikov. Izkoristili bomo prisotnost komisije, ki se, oziroma predstavnika komisije, ki se ukvarja s tem v Generalnem direktoratu za razvoj in pa tudi uh, gospe Andreje Maksimovič, članice Concorda. Ta dva strokovnjaka bosta z nami delila svoje izkušnje in svoje znanje o tej temi. Najprej pa besedo predajam gospe poročevalki Franciski Keller, da predstavi glavne teme poročila, ki bodo služile tudi za osnovo razpravi. Potem pa bomo besedo dali še komisiji in pa strokovnjakom. Gospa Keller, sedem minut imate na voljo. Hvala lepa. Ja, poskusila bom biti kratka. Kot veste, skladnost politike Evropske unije definirana kot sistematično prizadevanje za spodbujanje politik po vseh sektorjih za ustvarjanje sinergije za to, da se dosežejo mednarodno dogovorjeni cili. V bistvu želimo zagotoviti, da ne bodo nobene politike v nasprotju s cili razvoja in skupni cilj je zmanjšanje revščine. Veliko politike Evropske unije pa so žal v nasprotju s tem ciljem zmanjšanja revščine. Teoretično gledano se Evropska unija zaveda tega problema in se je zavezala skladnosti politike Evropske unije za razvoj, naprimer v masterski pogodbi, pa še bolj v Lizbonski pogodbi. Imeli bomo poročilo na lastno pobudo za to, da bomo osvetlili to vprašanje poročilo in sporočilo komisije pozdravljamo, ampak vseeno se pojavljajo kritike in pomisleki. Sporočilo komisije je v velikih vidikih preveč pozitivno, ne da bi podpirla, podprla svoje besede in izpostavila kritike. Zavezano skladnosti politike Evropske unije za razvoj nima za ozadja sankcij ali ukrepov, niti postopkov za sprejemanje pritožb strani držav članic ali akterjev na tem področju. Zelo omejeno je razmišljanje o načrtovanju dela in malo strateškega razmišljanja o tem, kako naj ohranimo skladnost politike za razvoj ali PCD. In zato potrebujemo pogled na PCD, ki bo na to gledal na dolgi rok. Dovolite, da izpostavim nekaj primerov neskladnosti politike, ki jih najdemo na področju energetike, pravice intelektualne lasnine, kmetijstva in trgovine ter financ. Ko gre za podnebne spremembe, Evropska unija predvideva premalo finančnih sredstev za zmanjšanje revščine v državah v razvoju. Ne omenja niti politike o biogorivih in ukrepov za zmanjšanje kakovosti zemlje, deforestacije in podobno. Ampak agresivno spodbuja proizvodnjo biogoriv, ki pa ima lahko negativne posledice na okolje v državah v razvoju. Krčenje gozdov in tudi različnih deževnih gozdov se pojavlja zato, da priha, prihaja do proizvodnje biogoriv. S tem pa ne omogočamo pravega prenosa tehnologije in tudi ne zagotavljamo pravičnega upoštevanja pravic intelektualne lastnine, pa tudi to ne vpliva na obveznosti za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. To je celo ena od novih petih prednostnih nalog. Če se spet dotaknem pravic intelektualne lastnine, želimo zaščititi evropska podjetja, ampak države v razvoju nimajo dostopa do novih tehnologij, do zdravil in podatkov. Veliko krat so celo omejeni pri patentiranju avtohtonih rastlinskih vrst. Evropske prakse imajo škodljive vplive na kmetijske prakse in na varnost preskrbe s, eh, s hrano v državah v razvoju. To pa uničuje trge teh, v teh državah. Sporočilo komisije pa ne omenja tudi drugih vidikov, naprimer trgovine. Pri trgovini prihaja do številnih neskladnosti, ko gre za politiko Evropske za razvoj. razvoj. Sedanji model spodbuja konkurenčnost evropskih podjetij velikokrat na račun podjetij v državah v razvoju. In s tem se zanemarja vidik zmanjševanja revščine. Evropska unija poziva tudi hitri liberalizaciji in odpiranju trgov veliko je bilateralnih trgovinskih sporazumov, ampak ti nimajo jasnih ciljev, ko gre za zmanjševanje revščine. V vseh sporočilih komisije tudi ne zasledimo finančnih mehanizmov, ki imajo lahko resne posledice za države v razvoju. Medsebojne povezave prav tako niso izpostavljene pri zagotavljanju skladnosti politike Evropske unije za razvoj. Zanima me, Če mi lahko komisija pove, kako se bo lotila teh neskladnosti, ko gre za raven Evropske unije. Strinjamo se, da pomoč sama ni dovolj in da so potrebni dodatni finančni tokovi za države v razvoju, ampak pristop ODA plus seboj prinaša nevarnost, da ne bomo dosegli zastavljenih ciljev pomoč za razvoj se ne sme privatizirati in dodeljevanje sredstev zasebnemu sektorju ne sme biti prednostna naloga. Finančni tokovi se ne morejo nadzirati. Najrevnejši veliko krat nimajo koristi od pomoči, kot so izvozni krediti in zasebni, zasebna posojila. Ne moramo biti odgovorni za vplive, le teh, teh tokov. To vprašanje ne sme biti predmet razprave, ko gre za PCD oziroma skladnost politike za razvoj. Pojasniti moramo svoje načrte in to je moje vprašanje za komisijo. Ni nam reč jasno, kako zmanjševanje političnih področji z 12 na 5, kako bodo politike Evropske unije potem bolj skladne. Tudi ni jasno, kako se bodo uporabljali kriteriji za ugotavljanje skladnosti politike EU za razvoj. Imam kar nekaj vprašanj za komisijo in upam, da bom prijela odgovore. Prvo vprašanje je povezano s petimi prednostnimi nalogami. Kako ste jih izbrali? Kakšna merila ste uporabili in zakaj jih je pet? In kako so deležniki iz držav v razvoju bili vključeni v izbor teh petih prednostnih nalog? Kaj se dogaja z drugimi neskladnostmi pri trgovini, kmetijstvu, financah, ribištvu in drugih, ki niso vključene v teh pet prednostnih nalog? Drugo vprašanje. Zakaj komisija ni vključila nobenih referenc na zadnje poročilo Evropskega parlamenta? In zakaj niste upoštevali rezultatov tega poročila v nedavnem sporočilu. Kako se komisija odziva na zastavljena vprašanja in prošnje iz prejšnjega poročila, naprimer v zvezi z gozdovi in prodajo lesa? Katere kriterije je komisija uporabila v svojem delovnem načrtu za izbor novih političnih inicijativ, ki se bodo preučile glede tega, ali imajo vpliv v državah v razvoju. Nekatere države so izključene iz ocene PCD. Kako lahko komisija torej zagotovi, da je večje sodelovanje teh držav zagotovljeno? Potem pa še indikatorji ali kazalniki, kateri so oziroma zdi se mi, da manjkajo. Kako se meri PCD? Tudi instrumenti za ugotavljanje odgovornosti manjkajo. Čeprav komisija ugotavlja, da izvajanje PCD-ja je potrebno, ne določa instrumentov, ki bi to omogočili. Kaj torej komisija predlaga za to, da bi se PCD izvajalo? In zadnje vprašanje za vse nas, ki sedimo tukaj v tem odboru, in to je tudi naš dolgoročni projekt. Kako lahko mi pripomoremo, k izvajanju PCD-ja ali skladnosti politike EU e za razvoj? Kako lahko mi pripomoremo k temu v Evropski uniji? Veliko je torej vprašanj v povezavi s tem sporočilom, to pa zato, ker je nejasno in ne daje jasnih odgovorov glede tega, kakšen bo sploh pristop Evropske unije, da se zagotovi skladnost naših politik za razvoj in da skladnost s cili sklada za razvoj. Prosim za odgovore. Hvala, komisija. Hvala lepa. Ima besedo komisija. Uh, uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Uh, Od samega začetka se mi zdi, da bi morali pojasniti, da je to sporočilo No, da to ni povzetek poročila, ampak gre za dva različna dokumenta. Naše poročilo o PCD zajema veliko več informacij o vsaki od teh tem, ki ste jih omenili in ki so omenjeni v delovnem dokumentu. Tudi delno mislim, da odgovarja na vaše vprašanje, vsaj na nekaj od njih. Na sporočila moramo gledati kot na del poročila o PCD. Tako kot leta 2007 je tudi to poročilo strukturirano okrog 12 političnih področji, na katerih je Evropska unija izvedla nekaj konkretnih zavez, naprimer ribištvo, kmetijstvo, energetska politika, vsa ta vprašanja so obravnavana tukaj v poročilu. Poročila po mojem mnenju je bolj uravnoteženo, po mojem mnenju, kot je razbrati iz predstavitve gospe Keller. Po mojem mnenju poročilo poskuša oceniti tako pozitivne kot negativne plati korakov, ki smo jih naredili v smeri skladnosti politike EU za razvoj. Vsako poglavje in razdelek, ki mu pravimo še odprta vprašanja, naslavlja ta vprašanja, ki ste jih izpostavili. In to so vprašanja, kjer moramo narediti še kar precej. Tako da se mi zdi poročilo o PCD precej uravnoteženo. Če pa se vrnem na sporočilo komisije. Sporočilo gre dlje in je širše od teh dvanajstih političnih področjih. Dve sporočili sta osrednji v tem sporočilu. Želimo spodbujati agendo PCD znotraj Evropske unije. Tukaj ne govorimo samo o Evropski komisiji, ampak o svetu, o državah članicah in kjer je mogoče, seveda, vključujemo tudi Evropski parlament. Torej, dve sporočili smo izpostavili. Eno je, da si želimo bolj proaktivni pristop, ko gre za skladnost politike EU za razvoj. In ko govorimo o globalnih političnih prioritetah, govorimo o razvoju zunanih komponent. Želimo bolj pristop, ki je usredotočen na rezultate. Poglejmo si samo varno preskrbo s hrano. To se gotovo ni enako kmetijski politiki. Če želimo biti proaktivni pri razvojnih politikah in če želimo zagotoviti varno preskrbo s hrano, to pomeni, da moramo obravnavati trgovino, kmetijsko politiko, delno tudi okoljsko politiko in podnebne spremembe. Upoštevati moramo tudi energetska vprašanja in sem, so vključena tudi biogoriva in tako naprej. Torej, eno od velikih globalnih izzivov ni povezan samo z enim političnim področjem. Pet globalnih izzivov zajema celo še več kot samo teh 12 političnih področjih, ki jih omenjamo v poročilu o PCD. Drugo ključno sporočilo v našem dokumentu pa je dejstvo, da finančni tokovi, poleg finančne pomoči, so pomembni za razvoj. Včasih celo še bolj kot ODA ali uradna razvojna pomoč, zlasti ko gre za količino. To pa ne pomeni, da moramo zanemariti uradno razvojno pomoč in da to ni pomembno. Zagotovo ne. Želimo samo povedati, da to ni dovolj in da moramo še delati v tej smeri, zato da povečamo razvojne koristi vseh drugih denarnih tokov, pa ne bodo uradni ali zasebni na enem političnem področju ali drugem. Vprašanje pa je, kako te denarne tokove, ki niso ODA, usmerimo bolj, bolj v razvoj. In mislimo, da Nam tu lahko pomagajo orodja za PCD, ki jih omenjamo v našem poročilu in s temi lahko naredimo še veliko več. Primere lahko najdemo na področju preseljevanja oziroma migracij, kjer smo izvedli nekaj ukrepov in pobud in ko pravim mi, pravim, govorimo o član, državah članicah. Lahko povečamo neto vrednost nakazil domov oziroma v države porekla. Na področju varnosti, ko zagotavljamo tako civilno in vojaško varnost, jo želimo uskladiti s okoljskimi in družbenimi cili v regiji. S tem želimo ustvariti vzvode za uporabo potencijalov neuradnih razvojnih pomoči. Tudi pri podnebnih spremembah moramo zagotoviti skladnost politik za razvoj. To je še eno od pomembnih področji. To so predlogi, ki so zajeti v našem sporočilu in ti izhajajo iz ocene, ki smo jo opravili v naših dveh poročilih o PCD, eno iz leta 2007 in eno iz septembra letos. No, ODA ni dovolj. Politike, poleg razvojnih politik, so prav tako, tudi druge politike so pomembne za to, da bomo dosegli svoje razvojne cilje. In v tem smislu lahko gledamo na PCD kot na dodatni ukrep, ampak ne nadomešča uradnih razvojnih pomoči. To je dodatna možnost, ki jo predvidevamo. Druga lekcija, ki smo se jo naučili, je, da je PCD ali zagotavljanje skladnosti politike EU za razvoj zelo zapletena naloga, ki vključuje številne akterje in institucije in zasebne akterje. In ta koncept moramo uporabiti na bolj učinkovit način na bolj proaktiven način. Prav zato smo predlagali, da v naslednjih dveh, treh letih še nadalje razdelamo delovni program, ki bo pravi delovni program, s katerim bomo zagotovili pobude za zagotavljanje skladnosti politik za razvoj. To sta torej dve ključni sporočili iz našega dokumenta. Now, as I said, since the, the communication is not Ker pa to sporočilo ni povzetek poročila o PCD, nismo mogli zajeti vseh razdelkov. Poglejmo si samo trgovino. Mislim, da je v poročilu 20 strani namenjenih trgovini, kjer smo analizirali napredek ali pomankanje napredka, ko gre za DDA in analizirali smo pogajalski proces IPA vlogo trgovine pri razvoju, držav razvoju in kako lahko te države izboljšajo svoje trgovinske priložnosti. Obravnavali smo tudi regionalne integracije in trgovinske komponente kmetijske politike. Glede surovin, to je novo področje dela za komisijo. Komisija je letos spomladi sprejela oziroma pripravila sporočilo, s katerim je pozvala k spostavitvi delovne skupine za preučevanje delovne razsežnosti na tem področju. In zato, zato da lahko gotovimo, kako in katere ukrepe naj bi uvedli za izboljšanje upravljanja surovinami v naši razvojni politiki. Pri ribištvu in lesu mislim, da smo že odgovorili na številna vaša vprašanja. To so seveda ključna vprašanja in tudi te bomo še naprej obravnavali v okviru našega dela, ko gre za skladnost politik za razvoj. Pripravili smo tudi ocene vplivov in še naprej bomo uporabljali mehanizme in orodja, ki so že vzpostavljeni na vseh področjih, na vseh dvanajstih področjih. Ribištvo pa je zelo pomembno tudi z vidika varne preskrbe z hrane. To je prednostni izjav, eh, prednostni izziv, ampak to ne pomeni, da je to edini izziv, ampak vemo, da je to bistvenega pomena tudi, ko obravnavamo varno preskrbo s hrano. Gre torej za interdisciplinarnost pri teh področjih. In ne govorimo samo o petih političnih področjih, ampak ta presega, posegajo v številna druga področja. Tudi za deforestacijo v tropskem pasu Tudi to obravnavamo v našem poročilu, tako pod poglavjem, ki govori o energetiki in v poglavju, ki govori o okoljskih vprašanjih. Tudi to bo visoko na našem seznamu prednostnih nalog. Finance sicer niso eno od 12 prednostnih področjih, kjer smo se zavezali za leto 2005, ampak se to področje razvija tako da se zavedamo, kako pomembno je, da se borimo proti ilegalnim finančnim tokovom, proti davčnim oazam, proti utajam davkov, zato da se zagotovi več razvojnih koristi iz mednarodnih ukrepov. Komisija dela na tem področju in načrtujemo pripravo predloga politike, ki bo verjetno na voljo na začetku oziroma v prvi polovici leta 2010. Tudi to je del naših načrtov v naslednjih tednih. Glede pravice intelektualne lasnine pa naslednje. To je eno od področji, ki je potencialno zelo pomembno za socialno-ekonomski razvoj. Te pravice so zagotovo ključni element pri spodbujanju tehnoloških inovacij in tehnološkega transferja. Pravice intelektualne lasnine so zelo pomembne za boj proti podnebnim spremembam. Pomembno je to tudi za varno preskrbo s hrano, zlasti v globalnih izzivih, ki smo jih identificirali. Nekaj prizadevanj preteklosti na tem področju je že bilo zato, da se tudi tu upoštevajo razvojni cili, naprimer v sporazumu TRIPS. Veliko več še lahko naredimo za to, da se izboljša način, kako lahko pravice intelektualne eh, lastnine delajo v korist razvojnim ciljem. Glede podnebnih sprememb. Ja, tudi to je seveda velika politična prednostna naloga in tudi tukaj je treba zagotoviti skladnost politike EU za razvoj. In to bo ostalo na našem seznamu prednostnih nalog. Omenili ste tudi biogoriva. Ne samo to, ampak tudi druga vprašanja v povezavi s podnebnimi spremembami in razvojem mora ostati visoko na našem seznamu prednostnih nalog. Če povzamem, naš namen ni bil omejiti števila političnih področji v okviru poročila o PCD. Sploh ne. Prednostne naloge izpostavljene v poročilu iz leta 2005 ostajajo naše prednostne naloge, ampak tukaj smo si želeli zastaviti bolj proaktivne cilje, ne samo da sledimo pobudam iz drugih političnih področji. Želeli smo prevzeti tudi bolj neposredne pobude, ki zajemajo močno razvojno dimenzijo. To, da PCD postane bolj političen, je dolgoročen proces. To, če delamo na pripravi skladnosti politike za razvoj pomeni, da se gibljemo na robu politik in na robu vseh političnih oddelkov oziroma agent, ki so v okviru drugih politik. Gre za interdisciplinarni pristop. Menili smo, da moramo zdaj korak naprej zdaj delamo na tem že kakih pet let, odkar smo sprejeli te zaveze. Zato smo menili, da moramo iti na višjo raven in doseči višjo politično zavezanost. Če želimo doseči to, moramo delati in obravnavati vprašanja, ki so visoko na politični lestvici prednostnih nalog v Evropski uniji še v zvezi z ODA in ODA. Govorili ste že več kot 15 minut, pravi predsedujoča, in upravičujem eh, uh, se, mislim, da je bilo to dovolj. Imaš besedo, Ori, za 10 minut. Hvala lepa. Najlepša hvala, ker ste nas povabili in s tem omogočili, da predstavimo naše Eh, tako imenovano nasprotno poročilo za PCD. Predstavili bomo to poročilo, ampak se bomo dotaknili nekaj eh, vidikov sporočila, kar se mi zdi zelo pomembno, glede na to, kar smo slišali. Concord je eh, evropska nevladna organizacija, imamo 22 nacionalnih platform in 18 mrež in predstavljamo približno 1600 nevladnih organizacij, imamo podporo milijonov državljanov po celi Evropi. Ukvarjamo se s premislekom eh, o eh, politikah, s politiko pa se ukvarjajo institucijo in te odločajo tudi o kakovosti in količini eh, pomoči. Menimo, da so pravice žensk v sredini našega pristopa. Poglejte si ta seznam, mislim, da je dovolj impresivan. E, to delam zato, ker vem, da ne poznate Concord. Nekateri ja, drugi pa ne. Najhitro predstavim poročilo to smo pripravili za spodbujanje eh, skladnosti politik na področju razvoja in zato eh, tudi v določeni meri razumem naše prijatelje iz Generalnega direktorata za razvoj, ker vem, da ni težko eh, oziroma da ni vedno lahko teh stvari spraviti v programe. Osredotočila se bom na največje neskladnosti. Ampak zakaj menimo, da je PCD pomemben? dokler nismo določili vseh drugih vprašanj, ki jih PCD vsebuje, potem pa še nekaj drugih vprašanj, ki se pojavljajo, kot so sorovine, eh, davčni paradiži. Torej, dokler tega ne bomo točno vedeli, bo eh, zagotavljanje pomoči eh, sod brez dna. Kajti vedeti moramo, kako se bodo sredstva uporabila. Vsi veste, da je o tem potekala eh, razprava. Eh, in ta razprava je odprla veliko vprašanj v zvezi z učinkovitostjo pomoči. Ampak ta vprašanja si tudi mi postavljamo že dolgo časa. Naši zaključki niso enake. Mi ne mislimo, da bi pomoč trebali odpraviti. Ampak mi menimo, da bi morali uh, popraviti sistem, v katerem pomoč deluje. Zakaj je PCD pomemben? Zato, ker je finančna kraza, kriza pokazala slabosti tega modela. Model daje prednost rasti, ne da bi upošteval mehanizme prerazdelitve. Uh, Eh, to so eh, pomembne socialne in okoljske pravice. In zadnja stvar, zakaj je PCD pomemben, je ta, mi želimo naslednje, želimo, da se državam v razvoju ne bi bilo treba vedno zanašati na pomoč, ampak da bi lahko uporabljali ustrezne politike za to, da bi poskrbeli te države za svoj lastni razvoj. Naš eh, pristop se razlikuje od pristopa Evropske komisije. Mi menimo, da skladnost pomeni, da seveda moramo zagotoviti, da zunanji učinek eh, politike EU ne bo ogrozil drugih eh, ciljev teh držav. Ta pristop imenujemo pristop, ki ne povzroča škode. In zato je južna perspektiva zelo pomembna. Ljudje, katerim je pomoč namenjena, morajo biti tisti, ki morajo ocenjevati tudi očinek PCD-ja. Veliko velikokrat je bilo govora tudi o rezultatih in o oceni na podlagi rezultatov. In želeli bi, da se tako oceni tudi PCD. Prepričani smo tudi, da je pristop, ki sloni na pravicah, pravi. Ko nekaj obljubimo, moramo to tudi izpolniti. To pomeni tudi, da moramo upoštevati različne povezave med politikami. Ne samo razvoj in trgovina, razvoj migracije, ampak moramo povezati vse. Eh, razvoj, trgovina, Eh, ribištvo in tako naprej. Nekatera nova vprašanja se pojavljajo, nekatera ta vprašanja in problemi niso novi. Utaja davkov je prisotna že dolgo časa, ampak spreminja se politični kontekst in ta prenaša nova vprašanja in ta nova vprašanja je treba tudi upoštevati. Kaj vsebuje naše poročilo? Tri razloge, zakaj ni napredka v PCD, potem pa vsebuje tudi nekaj priporočil, kako to izboljšati. Prvič, prepričani smo, da so razvojne cilje podredili drugim političnim interesom. Drugič, prepričani smo, da so često določene napačne prioritete. Eh, globalna evropska strategija je primer politike, ki določa posem napačne prioritete, ne le z vidika razvoja, ampak tudi z vidika dobrobiti evropskih državljanov. Medsebojne povezave so po našem mnenju pomembne in v našem poročilu te povezave preučujemo zlasti med petimi področji podnebne spremembe, trgovina, kmetijstvo, migracije in pa finance. In preden bo kdo rekel, no, ampak eh, odločili ste se za pet področji, tudi vi, ampak to samo zato, ker nimamo dovolj sredstev, sicer bi si z veseljem eh, določili vseh 12 področji obstajajo eh, študije primerov o Belgiji, Češki republiki, Nizozemski in Švedski. Želela bi podariti nekaj stvari, čeprav vem, da ste poročilo prebrali. Naprimer, nekaj eh, lepih številk in dejstev. 200 milijonov bomo imeli eh, migrantov zaradi okolja do leta 2050. Ampak vseeno se Evropska agencija ne obnaša primerno e, in migrante pošilja nazaj. Leta 2006 Kamerun je nehal uvažati zamrznenega piščanca zato, da ne bi uničil e, svoj domači perutninski sektor. Vsakeč, ko se uvozi en piščanec, izginejo tri Eh, delovna mesta v mestih in tri delovna mesta eh, v podeže, na podeželju. In zato se je Cameron odločil za eh, prepoved uvoza piščancev. Ampak EU še vedno ustraja na svojem, tako da Cameron tega ne bi mogel narediti. Če si sedaj pogledamo dramo, ki jo je povzročila sprememba v eh, uredbi za mleko v Evropski uniji. Vemo, kaj to pomeni. Moramo si pogledati in upoštevati hipokrizijo, s katero se oblikujejo te različne politike. Poglejmo si povezavo med eh, biogorivi. En hektar eh, plodne zemlje v Tanzaniji, Gani na Mozambiku ali kjerkoli. Torej, ljudje zapuščajo zemljo, zato ker mora Evropska unija doseči svoje cilje. To pa ogroza proizvodno hrane in varno oskrbo s hrano, o čemer je govoril uh, generalni direktor FAA. Potem vemo tudi, da en. Eh, tri, eh, triljon o, vrednosti, ki iz, odteče iz držav v razvoju, v bistvu zelo zmanjša vso pomoč, ki jo dobijo. Evropska unija bi morala imeti svoj lasen seznam in pripričati svoje države članice, da zagotovijo, da bo direktiva o transparentnosti in prihrankih začela dejansko se uporabljati in mora zagotoviti EU tudi izmenjavo informacij o teh denarskih tokovih. Vemo tudi, kako se eh, financirajo določeni tokovi iz. Eh, davčnih paradižov. To moramo imeti pred očmi. Kaj moramo narediti? Tukaj imam pripravljen diapozitiv. V poročilu na strani 7 boste našli predvsej priporočil, ki smo jih oblikovali. Strinjamo se s komisijo, moramo se truditi in to na sklajen način, ampak najprej se moramo držati tistega, kar smo obljubili. Poskušajmo uporabiti na ustrezan način obstoječe mehanizme. Poglejmo si, Eh, katere so kontaktne točke v vsakem generalnem direktoratu. Poglejmo si priporočila zadnjega poročila tega odbora. Zaveze morajo biti zavezojoče. Lepo je, če govorimo o oceni učinka, ampak če ocene učinka nihče ne upošteva pri oblikovanju politik, potem pridemo do vprašanja, kakšen smisel sploh imajo te ocene učinka. Potrebujemo mehanizem za pritožbe, nekatere države članice sedaj zdaj govorijo, eh, omenja se celo ombudsman za PCD in zadnja stvar. Eh, vse te ocene morajo sloneti na dokazih v večji meri. In ta odbor bi lahko pomagal v tem procesu. Lahko bi imeli hiringe skupaj z odborom INTE, eh, AGRI ali odborom za človekove pravice. O tem lahko govorimo pozneje. Sedaj pa še o tem famoznem celovitem EU eh, e pristopu. EU bi moral delati na PCD v okviru celovitega pristopa, tako da bi bolje izkoriščala druge politike imamo celo vrsto pomislekov v zvezi s to izjavo. Najprej vprašanje postavljanja prioritet. Razumem, da je treba delati bolj intenzivno. Vprašanje pa je, PCD naj bi bil holistični koncept in če se odločite za določene prioritete samo, potem nas skrbi, da bo podarek samo na teh prioritetah in da bo izginila pozornost bolj škodljivih politik. In eh, čudno je, da komisija ni izbrala trgovine kot ene prioritet, čeprav je komisija rekla, da skuša upoštevati tudi medsebojne povezave. Kar zadeva IPR, v eh, sporočilo omenjajo samo pozitivne vidike. In Kitajska in Indija sedaj uh, tožita EU eh, e znotraj STO v njihovem mehanizmu uh, za spore v zvezi za zdravili. Veliko ukrepov je, veliko primerov je. Uh, samo usmerjanje uh, nakazil ni vedno rešitev za vse. Sedaj pa odkot prihaja ta uh, celoviti evropski pristop. Izhaja iz vrha G20, italijanska vlada je tista, ki je eh, poudarjala pomen takega pristopa in v sklepih z maja 2009 je omenjen ta celoviti pristop, ki omenja tudi pomoč DVR v krizi. Ta pristop je nekaj novega. Gre za nova vprašanja oziroma gre za to, da se oda sredstva uporabljajo za to, da se spodbudi, da se ustvarijo vzvodje za pridobitev drugih sredstev, dodatnih sredstev. Zakaj nas ta predlog skrbi? Prvič, mislimo, da sporočilo pošilja napačno sporočilo ob napačnem času. Če je bil kdo tukaj še pred 20 eh, minutami in poslušal našega prijatelja iz FAO, vemo, da trenutno uh, padajo na. Uh, nakazila, ravno tako je manj direktnih vlaganj. In oda je edini denar, ki ga dobivajo, ki ga dobivajo eh, države v razvoju. Edin predvidljivi vir financ predstavlja oda trenutko. Cela eh, unija in oda plus nas oddaljujejo od PCD in nas oddaljujejo od oda v naših razpravah in do sedaj sem se pogovarjala z osmimi državami članicami, pa tudi s komisijo smo se pogovarjala. In veliko krat so nas ljudje skušali pomiriti in so rekli, dobro, držali se bomo svojih obut, eh, obljub, ampak moramo biti realistični. In ko mi nekdo reče, moramo biti realistični, eh, mi začnejo v glavi zvoniti alarm, eh, zvonci alarma tisti, ki niste prebrali eh, tega sporočila tako natančno kot nekateri od nas, pa bodite pozorni na en stavek, ki pravi, koncept ODA plus bomo uporabljali za to, da bomo dali ustrezne eh, informacije za razprave o naslednji perspektivi, o naslednji finančni perspektivi. In to je tisto, kar nas najbolj skrbi. Na koncu eh, poglavja je ampak v bistvu ta stavek obarva celo sporočilo. Sporočilo je mogoče brati tudi v pozitivni luči, ampak ta stavek je tisti, ki zahteva vso našo pozornost. Ravno tako smo prepričani, da tako pridemo do vprašanja politizacije pomoči. V prihodnje eh, bo eh, drugačna institucionalna struktura ki bo prišla za novo Lizbonsko pogodbo. In še enkrat naj vam povem, osem različnih definicij eh, smo imeli za novi celoviti pristop in za ODA. Ali bomo spet pustili državam članicam, da začnejo razmišljati o kreativnem računovodstvu, ki jim bo omogočal nadomestiti Eh, oziroma ki jim bo omogočal, da se izognejo izpolnjevanju njihovih obljub. Temu, eh, da delamo v političnem kontekstu, da to ni lahko. Prejšnji teden smo imeli sestanek z gospodom Salivanom iz generalnega direktorata trgovina in smo ga vprašali, ali je jezen, ker trgovine ni v eh, sporočilo in je rekel ne, niti ne. On je menil, da imajo sestanke. Zato razumemo, da generalnemu direktoratu razvoj ni lahko. Vemo tudi, da je oda pod napadi. In že, vendar pa vse eno želimo zagotoviti, da je politična podpora razvoju in pomoči. In tudi Evropski barometer je pokazal, da evropski državljani podpirajo pomoč. In zato mislim, da ne smemo siliti svojih vlad v to, da ne bi izpolnevala svojih obvez. Hvala lepa. Gospod Kajzer, deset minut. So let me continue straight then. Um, Naj kar začnem. V imenu svoje organizacije bi se rad zahvalil gospod predsednici za to priložnost, da prispevam k temu sestanku. Upam, da bom dal še dopolniln pogled na predstavitev komisije in pa organizacije Concord. Sam moram gledati v eno smer, zato sem pripravil tudi slajde, tako da si boste lahko vsi ogledali. Uh, delam za Evropski centr za upravljanje razvojne politike. To je neodvisna fundacija, ki je bila ustvarjena leta 1986 in naš cilj je, da izboljšamo odnose med Evropsko unijo in državami AKP. V tej predstavitvi se bom dotaknil štirih področji. Opisal bom naše raziskovalno delo PCD, potem govoril bom o težavah, s katerimi se soočamo pri tem, the progress made in Govoril bom o napredku, ki je bil dosežen pri promociji PCD. Prejšnji teden mi je kolega dal tudi kopijo osnutkov sklepa sveta o poročilu in sporočilu komisije. Torej, tudi tega se bomo dotaknili. Na koncu pa bom predstavil še nekaj idej, ki jih imamo glede vloge Evropskega parlamenta in odbora Deve pri spodbujanju PCD. Glede tega, kaj smo se naučili iz PCD, v enem mesecu bomo imeli okrepljeno pravno podlago za PCD. Učinek PCD na zmanjševanje revščine je treba zdaj upoštevati na vseh področjih. Treba je oceniti, ali se to dobro izvaja, to se že dela, ampak eh, ne vemo še, ali je kozarec na pol poln ali na pol prazen, kakšna tekočina je v njem in tako naprej. Imamo pa zavezo in moramo se potruditi, da jo izpolnimo. Na tej podlagi lahko izrazimo različna mnenja o tem, ali so naša prizadevanja dovolj uspešna ali so politike dovolj skladne ali ne. In o tem imamo lahko celo politično razpravo. Treba je upraviti tudi ustrezne raziskave na tem področju. Torej, ni še jasno, kaj pomeni eh, primerna oziroma zadostna, eh, zagot, zadostno zagotavljanje rezultatov na tem področju. Ocenili smo tudi mehanizme Evropske unije, parlamenta in komisije pri spodbujanju PCD, opravili raziskave glede vplivov politike Evropske unije na razvojne politike in ta študija je prispevala tudi k poročilu letošnjega leta o PCD. Zadnja študija je pokazala, da je ljudem težko razložiti, predvsem ljudem v državah razvoju, o čem govorimo, ko skušamo te teme razložiti. Ljudje se niso zavedali neke pravne podlage oziroma zakonodaje, ki je v ozadju, ter politične razprave, ki potekajo, ki potekajo v Evropski uniji. Ko upravljamo raziskave, je težko povezati določene učinke na revščino z evropskimi politikami, kajti imamo nacionalne in mednarodne politike in ne vemo, ali se zdravniki zaveselijo v Evropsko unijo, zato ker morajo čakati dve leti na priznanje svojih kvalifikacij ali iz kakšnega drugega razloga. Rekli smo tudi, da na PCD ne sme vplivati, ne sme vplivati možnosti zagotavljanja. To so izrazile tudi države v razvoju ter razni parlamenti. Ugotovili smo, da lahko govorimo o treh vrstah mehanizmov v politikah, koordinaciji in razvoju. Imamo torej politične mehanizme, mehanizme koordinacije, torej srečevanja med ljudmi in institucijami in pa mehanizmi raziskav, da se eh, bolje informiramo o tem procesu. Prizadevanja držav članic so zaenkrat še eksperimentalna, tako kar se tiče trajanja, kot tudi zrelosti. Nekaj politične zaveze je bilo vprašljive v Evropski uniji, se vlade morda ne zavedajo dovolj, koliko dela je treba vložiti v to, ali je dovolj, da na ministrstvu za zunanje zadeve delajo štiri ljudi na tem, eh, s koliko področji se je treba ukvarjati, ali je en uradnik dovolj za tri področja in tako naprej. Določene države članice nimajo neke jasne politike o tem in obstajajo zelo velike razlike pri rezultatih posameznih držav članic. Kako torej zagotoviti, da bodo prizadevanja vključevala več akterjev, da bodo dolgoročna in neodvisna od koalicij? Eh, večkrat je to povezano samo z določeno koalicijo, z določeno vlado, potem pa pride na oblast nova vlada in ponovno je treba proučiti, ali bodo prizadevanja za PCD potekala z isto hitrostjo ali bo kaj drugače. Treba je vzpostaviti neko jedro za PCD, ki bo trdno, to pa zahteva čas. Imamo tudi pomankanje eh, raziskav. Tukaj je bilo upravljenega najmanj dela in to je verjetno najpomembnejše področje, če želimo promovirati PCD, potrebujemo uradnike za razvoj, ki bodo eh, šli na teren, ki bodo raziskovali PCD in tukaj treba še veliko opraviti. Ko gredo ti uradniki na Ministrstvo za gospodarstvo, se morajo pogovarjati z eh, gospodarstveniki, ekonomisti in tako naprej. Ti ljudje pa so diplomati in se istočasno ukvarjajo z različnimi stvarmi. Torej, potrebujejo dobro raziskovalno osnovo in podporo. Poleg tega je bilo nekaj incidentov neskladnosti, težko je to preseči in se premakniti k širšemu pristopu. To predstavlja kar veliki izziv o zaključkih sveta. Prejšnji govorci so že omenjali in komentirali pet širših področji. Svet je priznal napredek, ki je bil opravljen in pozdravil tudi predlog Evropske skupnosti, da se PCD približa oziroma da zauzame bolj strateški pristop, eh, ki bo bolj partnersko orientiran. Poleg tega je treba več vlagati v dialog z državami v razvoju, predvsem glede teme PCD. Od februarja letos eh, države AKP eh, so začele prvič uporabljati člen 12 sporazuma iz Kotonuja. V preteklih devetih letih, odkar je bil podpisan ta sporazum iz Kotonuja, se ta priložnost, ta člen ni uporabljal namreč, da se kontaktira države v razvoju. V zaključkih se ne govori o ideji ODA. Takrat je bila stvar še v Koreperju, ampak eh, na spletu bo objavljeno, kako bo vse skupaj izgledalo, v zaključkih sveta pa to ni bilo predstavljeno. Morda bodo počakali tudi na izide Kopenhagna. In uh, pogajanja o ODA plus bodo potekala v Parizu, ne v Bruslu, kajti srečanje v Kopenhagnu bi lahko močno vplivalo na naše razumevanje ODA. Prej so bile razprave o ODA orientirane v skrbi in pomisleke določenih ljudi, zdaj pa gre predvsem za podnebne spremembe. Svet je tudi pozdravil pet področji, ki so predlagana v sporočilu komisije. Enega je spremenil in sicer tisto o pravicah intelektualne lastnine. Zdaj se to imenuje trgovina, ki vključuje tudi davčne utaje in pa tokove, finančne tokove. To je tudi dobra priložnost za špansko predsedstvo, ki se želi ukvarjati s to temo. Prišlo je tudi do odloga izvajanja. Svet pravi, da bo delovni načrt PCD razvit v letu 2010 in ta načrt bo bolj usmerjen v rezultate, bolj operativen in bolj zavezan dialogu z državami v razvoju. Poleg tega pa so akteri tudi povabljeni, da sodelujejo pri načrtu izvajanja. To se bo dogajalo naslednje leto. Zaenkrat pa je bilo opredeljenih pet glavnih področji. Glede vloge parlamenta pri spodbujanju PCD pa naj povem nekaj zelo na hitro, nekaj tem bom tudi preskočil v svoji študiji mehanizma Evropske unije. Iz leta 2007 smo pokrili tudi odbor DV Evropskega parlamenta. Ugotovili smo, da je prišlo do povečanja in to relativnega in absolutnega povečanja v poročilih tega odbora, ki se osredotočajo na PCD. Parlamentarni odbor opravlja pomembno delo, ko gre za spodbujanje PCD. Še ena tema, ki se tiče parlamenta in držav članic, to pa je, da odbori ponavadi ne razmišljajo prek področja, ki ga pokrivajo. V Evropskem parlamentu je bilo zdaj izvedenih nekaj eksperimentov, nekaj poskusov, eh, da bi vzpostavili horizontalne odbore. Taka odbora sta bila odbor za klimatske spremembe v letih 2007 in 2008 in pa odbor za krizo 2090. In če si ogledamo odbor za razvoj, ni neke eksplicitne reference na spodbujanje PCD, ampak to nekako de facto pripada področju tega odbora. Tukaj lahko na odbor Deve tudi gledamo kot na neke vrste horizontalni odbor. In morda bi bila dobra kakšna povezava z drugimi odbori. Odbor, odbor se ukvarja tudi s tem, kako se prilagoditi na Lizbonsko pogodbo. Zaenkrat imamo samo besedilo pogodbe in v četrtek bodo vodilni še govorili o tem. Veliko idej obstaja, ampak ena glavnih skrbi je, da bo odgovornost za PCD morda razdeljena med dve službi, na eni strani Evropsko komisijo in na drugi strani službo za zunanje odnose ali bo potem mogoče vzpostaviti nek trajen dialog z uradom za zunanje odnose, ali bo visoki predstavnik eh, hodil sem ali predstavnik komisije, da bomo razpravljali o teh temah. Ta vprašanja so še odprta. Ogledali smo si tudi uh, prejšnje dnevne rede skupnih parlamentarnih skupščin glede PCD. Ne vem, ali so bile vse možnosti izkoriščene, ampak eh, lahko bi bolje uporabili člen 12 in tukaj bom tudi zaključil svojo predstavitvijo. Hvala. Nous avons quatre demandes štiri članice in člani so se javili k besedi gospod Cashman. Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi poročevalki, predstavnici komisije in obema strokovnjakoma za predstavitve, ki smo jo ravno kar slišali. Veliko skrbi je bilo izraženih v obeh predstavitvah in s temi se strinjam, ampak. Najprej bi začel v povezavi s predlogom in sicer horizontalni odbori. Mislim, da ne bi smeli na novo odkrivati tople vode. Morali bi imeti nekega stalnega poročevalca o skladnosti politik. In to se mi zdi tudi najbolj učinkovit način za naprej. Torej, da bi imeli stalnega poročevalca za človekove pravice ter pravice žensk in otrok. o tem govorim že od začetka novega mandata. Skrbi me pomankanje vključenosti držav v razvoju, v dialog in v razpravo z nami. Oni poznajo realnost na terenu, realnost skladnosti politik in skrb zvojajoče je, da nismo vključili teh držav. In govorimo o ni cela sedmih odstotkih BDP-ja, ki naj ga države članice namenjajo za razvojno pomoč. Obstajajo pa uh, celi tokovi, finančni tokovi, ki ne vplivajo na projekte. Morda bi mi lahko pozitivno vplivali na tiste, ki vlagajo. Tukaj moramo biti jasni. Če povem iskreno, se mi razprava o tem zdi moram biti diplomatski, so mi povedali. Torej, razprava se mi zdi tukaj tukaj krhka. Eh, razprava, ki jo imamo s komisijo in svetom. Gre za to, da bi imeli skladnost politik. Sam pravzaprav menim, da je to lahko nek namen, ampak pravzaprav obstaja namen, da se nekdo polasti moči in Tukaj imamo tudi odbor za proračun, ki naj bi prišel pod uh, urad za zunanjo politiko. Sam ne bom nikoli podprl tega. To je v nasprotju z vsem, kar je Evropska unija naredila na vseh področjih, predvsem na področju pomoči in razvoja. Moramo si ogledati področja, kot so trgovina in pa drugi instrumenti za izvajanje vpliva. Na ta način bomo Afriko lahko oddaljili od eh, neke odvisnosti, v kateri je zdaj. Ampak moramo resnično pogledati, kakšne so naše zaveze pri uradni razvojni pomoči. Strinjam se s komisijo in tukaj bom potem tudi zaključil. Potrebujemo skladnost politik, ampak no, na noben način se Francija, naprimer, če si izbere eno državo, ne bo strinjala z popolno radikalizacijo skupne kmetijske politike, ki bi dramatično izboljšala pravice in pa gospodarstva vseh, ki živijo v državah v razvoju. To se ne bo zgodilo, tega si ne morem predstavljati. Ne bo ukinitve subvencij in tako naprej. V Združenem kraljestvu smo skušali s to reformo nadaljevati, ampak nismo prišli nikamor. Prihajam iz odbora Libe, kjer sem preživel deset let. Nekateri pravijo, da je bilo to deset let preveč. Tam imamo politike in lahko bi jih uporabili, da bi izboljšali življenja ljudi, ki živijo v državah v razvoju vendar pa bi bilo treba izvajati pogodbe, ki jih imamo in sporazume, ki jih imamo z državami v razvoju. Predvsem, ko gre za teme vojne, lakote, kršenja človekovih pravic, mučenja in tako naprej. Če bi se s tem ukvarjali ali ne bi na ta način pomagali ljudem v tretjih državah, ki si želijo samo boljšega življenja lahko bi še nadaljeval. Ampak resno dvomim, da ljudje ne poznajo tega PCD. Zagotoviti moramo, da bodo politike delovale in da bomo vsi imeli iste ambicije, iste prizadevanja in si prizadevali za iste rezultate. Zagotoviti moramo, da bo skladnost politike izvajana v korist držav v razvoju, ne pa visokega predstavnika in pa komisarja za zunanje zadeve. Nikoli se ne upravičujem za svoj strasten nastop, ampak zahvaljujem se zdaj komisiji za to, da me je tako uh, spodbudila in upam, da se bomo res vsi borili za to področje. Euh, hvala lepa gospa predsedujoča v najbolj pomembnem delu poročila je treba najprej želim povedati da je to šele eh, začetek razprave o skladnostni politik oda plus kajti če bi bil to začetek in konec bi rekel da vse eno manjkata dva pomembna partnerja v tej razpravi. Najprej svet, ki ga ni tukaj, po drugi strani pa države eh, članice Evropske unije nosijo glavno breme eh, pomoči, komisija upravlja samo eh, forum za razvoj. In ta predstavlja 20 odstotkov pomoči, javne pomoči razvoju. Ampak tu so še naši partnerji z juga, predstavniki držav v razvoju, ki niso tukaj. Če želimo biti skladni, moramo biti skladni eh, tudi z načelom partnerstva. Kaj ti mi govorimo o partnerstvu in če govorimo o partnerstvu, moramo svoje partnerje poslušati. Sicer je to kolonializem. Mogoče ne, bi nekateri to želeli, ampak. Eh. Mislim pa, da smo sicer eh, proti vrnitvi te vrste politike. Drugič, skladnost. Skladnost obstaja na več ravneh. Najprej upravljanje na evropski ravni. Kakšna je skladnost tu? V tej razpravi ni visokega predstavnika in ni vi bodočega visokega predstavnika. Ne bomo mu mogli reči, če je minister za zunanje zadeve, ampak vseeno bo eh, imel zelo pomembno vlogo, saj bo podpredsednik komisije in pa tudi visoki predstavnik, ki bo odgovoren za zunanje odnose Evropske unije. To pravim zato, ker sem presrečen, ker sem slišal komisijo, ki je rekla, da je treba, da je vojaški vidik evropske politike upošteva želje razvojne politike. Upam, da je ta vaša interpretacija enaka razumevanju tega vprašanja celotne komisije. In mislim, da eh, in upam, da bo to tudi interpretacija visokega predstavnika, da bo on enako razumel eh, to vprašanje in da bo eh, do tudi ministri enako razumeli to vprašanje. Torej, če se mi dva strinjava v zvezi s tem, se sprašujem, zakaj so pred nekaj leti odpravili svet ministrov za razvoj. Zelo malo nas je bilo, ki smo bili proti temu, da se ta svet odpravi. Eh, predsednik eh, vlade moje države in Pat Cox, tedajni predsednik Evropskega parlamenta. Eh, ta dva sta bila proti odpravi sveta ministrov za razvoj. Kaj ti? Mislim, da je šlo vseeno za to, da bi našli neko politiko. Če pogledamo v hierarhiji evropskega upravljanja, če si pogledamo stransko mesto, ki ga eh, zajema vidimo, da se sedaj želi dati razvojni politiki utilitaristični značaj, utilitaristični pomen. Če je temu tako, ne smemo več govoriti o skladnosti. Kajti, to bi pomenilo, da razvojna pomoč odplača tudi dolg, ki ga imamo do držav v razvoju, v okviru eh, boja proti podnebnim spremembam. Ampak test te skladnosti bo Kübenhavnska konferenca. Če bo denar, ki naj bi bil investiran v boj proti podnebnim spremembam, v dobro eh, držav razvojom, če se bo štelo, da je ta eh, denar razvojna pomoč, potem se ne strinjam kajti ta investirani denar mora biti dodatni denar in to mora biti jasno. Točno moramo vedeti, kakšna je definicija javne razvojne pomoči oziroma uradne razvojne pomoči. Tu lahko to naredimo, ampak lahko vam povem, da bodo druge izven našega kroga drugače gledali na uradno razvojno pomoč. Oda, tako kot jo mi vidimo, ni enaka, kot jo vidijo zunaj te dvorane. To moramo točno vedeti. Tu so še drugi partnerji znotraj evropskega upravljanja. In ti morajo imeti isto razumevanje koncepta razvojne pomoči. Tretji element. Ne bi želel, da pozabimo na vse kar je povezano s konflikti, s problematiko konfliktov. Konflikti so rezultat nezadostnega boja proti revščini. Oda mora biti osredotočena na boj proti revščini. Jaz nisem proti širšemu pristopu, pristopu, ki bi vključeval tudi druge elemente, zlasti trgovino. Ampak vse, kar se dogaja na ravni notranje politike EU vpliva tudi na to, kar se dogaja zunaj Evropske unije. In če govorimo o poročilu Responsibility to Protect, moramo povedati, da ta dobro analizira genezo konfliktov, izvor konfliktov in ugotavlja, da je velika večina eh, sedanjih konfliktov posledica revščine in nezadostnega boja proti revščini. To je bilo nekaj misli. Če želimo imeti javno razpravo, razpravo, ki naj bi pripeljala tudi do jasnih zaključkov, podarjam, da moramo pojasniti izraze, koncepte, definicije. Točno moramo vedeti, kaj za nas PCD pomeni. In še zadnja točka. Če se bi posvetovali z predstavniki državami članicami. Tu moramo vedeti, da so nove države članice, te so bolj naklonjene vzhodu, Kaukaz, eh, za Kaukazijo, potem so druge, ki so bolj naklonjene in ki se bolj obračajo k Južni Ameriki in Latinski Ameriki, potem so spet tretje, ki imajo pred očmi samo sredozemljske države, potem so nekatere države, ki gledajo širše. Toliko pogledov na razvojno pomoč je, kot je držav članic. In ravno zato potrebujemo skladen pristop, enak in skupen koncept. Ne pozivam k eno umjo, ampak vseeno želim reči, da moramo biti skladni v svojem razmišljanju cela Evropska unija, Evropska unija v celoti mora biti dejavna na eni fronti. In želim veliko poguma gospe Kellerjevi, ki je dala prvi pogled na razvojno politiko, ki je tudi dala prvi misli o vidiku skladnosti. Ampak, kot sem rekel, tu so vprašanja opredelitev. Imeti moramo enake definicije, moramo biti prepričani, da enako razumemo koncepte. Zlasti, ko govorimo o skladnosti politik. Hvala lepa, gospod Bergman. In bom nadaljeval v francoščini kot moj predhodnik. Nekoliko sem zmeden v tem razgovoru, v tej razpravi, kajti leta in leta se že borimo za skladnost vseh evropskih politik in eh, kar naredimo z eno roko, podremo za drugo. Tukaj eh, so izvozni krediti, tukaj so eh, sporazumi za ribištvo. Sedaj pa vidimo sporočilo komisije. Namen tega sporočila je predstaviti nove teme in mislim, da je ta poskus povsem odkrit in inteligenten. Vendar pa istočasno nam ne sme nihče zameriti, če nimamo pravega zaupanja. Čeprav je analiza dobra, čeprav je ta analiza relevanta pa je analiza Franceske Keller ravno tako relevantna. Vprašanje, zakaj zreducirati 12 tem na 5, to vprašanje je relevantno. In to še toliko bolj, ker je trenutno več subvencij za izvoz za mlečne proizvode. Poleg tega obstaja tudi spo, eh, ribiški sporazum z Gvinejo, sicer začasno uh, ustavljen, ampak kakorkoli že ta eh, sporazum ni bil skladen. Potem eh, je v tripsih z Južno Ameriko. Evropska unija bi želela pod, podaljšati patente za nekatera zdravila, to bi pa seveda vplivalo na dostop do zdravil za te države. Vse to so neskladja, strašna neskladja in nesprejemljiva neskladja. In ko zmanjšamo preglednost kmetijstva oziroma ko zmanjšamo razpoznavnost eh, kmetijstva v tej analizi, govorimo sicer o varni oskrbi s hrano, ampak to je eno tveganje, ki ga pozabljamo. In sicer nevarnost obstaja, da enostavno pozabimo na kmetijstvo. Poleg tega pa je nevarnost, da bomo preveč podarjali interese EU in da bomo premalo podarjali interese držav v razvoju. Temu tveganju se moramo izogniti. Mislim, da se ne bomo temu uh, tveganju izogniti samo z ombudsmanom. Mislim, da moramo mi, Evropski parlament, biti ta ombudsman, ki bo skrbel, ki bo bedel nad skladnostjo politiko. Kajti mi eh, smo po Lizbonski pogodbi odgovorni za uporabo te pogodbe, se pravi, da moramo tudi mi biti tisti, ki bomo zagotovili doseganje tega cilja, cilja skladnosti. To ni ombudsman, ampak mi. Gre za politično dejanje. Torej sem malo zmeden. Ne vem, kako se Evropska komisija počuti v, tem, v tej razpravi. Kljub vsem dobrim namenom, ki jih imate v svojem sporočilu, ste se sedaj srečali s predvsej eh, pomisleki oziroma nezaupanja. Hvala lepa. Hvala, gospa Sagantini. Um, um, Hvala, gospa predsednica ko smo prvič postavili skladen s politik na dnevni red, ko sem jo sama prvič videla, sem bila zelo zadovoljna. Pomislila sem, to je resnično težnik, ki vse pokriva. In zato sem tukaj v tem odboru. Skladnost, skladne politike, to je pomembno, da se zagotovi razvoj držav v razvoju oziroma da se ta razvoj vsaj ne ustavi zaradi napačnih politik. In ko si ogledamo ta dnevni red, je na njem nekaj točk, o katerih ni potrebno govoriti oziroma ne bi bilo potrebno govoriti, če bi imeli skladnost politik. Posledice eh, finančne in gospodarske krize na preskrbo s hrano, potem eh, dogovor med AKP in Evropsko skupnostjo o sporazumu iz Kotonuja. To vse bi lahko odstranili iz dnevnega reda, če bi imeli skladnost politiko. Gospod Göring ima prav. Gre za definicijo in če pomislimo na te besede politika in skladnost politik za razvoj, eh, se mi to ne zdi drug način, da zagotovimo učinkovitost ode ali da se ne pozabi na razvoj, ko začnemo z novim uradom za zunanjo politiko. To je način, kako zagotoviti, da bodo vse politike Evropske unije, eh, da bodo skladne in da ne bodo škodile državam v razvoju. Če temu ni tako, potem imam v glavi še dve stvari. Ceniti moramo delo generalnega direktorata za razvoj, kajti zelo se trudijo. In vsak korak naprej je določen korak in kozarec je na pol poln. In če se ta generalni direktorat ne bi lotil doseganja tega napredka, kako bi sploh kdaj prišli do tja? Morali bi ceniti njihov napredek in njihova prizadevanja ali pa bi se morali vprašati, ali naredijo zadosti in. Pravzaprav ta zadnji občutek zmaguje v moji glavi. Moje vprašanje za komisijo je, zakaj je tako? Zakaj si ne bi ponovno ogledali opredelitve skladnosti politik za razvoj? Morali bi pogledati, koliko te politike veljajo, kako se izvajajo in potem bi si morali začeti prizadevati za to. Ne moremo o skladnosti politik govoriti brez trgovine in govoriti na primer o varni preskrbi s hrano brez trgovine. Trgovina je tudi način, da države v razvoju nekaj zaslužijo in z nami trgujejo. Imeli smo predavanje ambasadora iz Južne Afrike, ki je razlagal, kako pogajanja o trgovini z Evropsko unijo potekajo, kako potekajo gospodarski sporazumi EPA. Želim si odgovor Evropske komisije zakaj se ne soočimo s težjim delom uh, in si resnično ne prizadevamo za skladnost politik. Like Hvala. Prosila bi tolmače, če bi bili tako prijazni, da z nami ostane še deset minut, kajti to je zelo pomembna tema in želim, da vsak dobi svoj prevod. Hvala. Madame Levine. Gospa Levin. Eh. Hvala lepa. V celoti se strinjam z gospo Sargentini in se zahvaljujem gospe Keller, poročevalki, za njeno odlično upravljeno delo. Zelo sem zaskrbljena nad to razpravo o ODA plus in o novi opredelitvi leti. Kaj sploh pomeni skladnost politike? ko gre za prakso, na katerih področjih ji lahko rečemo oda, trgovina ali kje druge. In dovolite, da omenim samo partnerske sporazume na področju ribištva. Reče se jim sporazumi o partnerstvu ravno zato, ker smo prišli na dan skladnosti v politike EU za razvoj. Rezultat tega je, da zdaj dodelimo določeno, določen znesek za ribiške sporazume, ki gre v določene regije in pravimo jim, da naj 50 odstotkov teh sredstev, ki jih damo za ribarjenje, da naj jih uporabljajo za razvoj obalne straže ali za razvoj zalog rib ali za razvoj notranje ribiške politike. Ampak problem v tem je, da kot prvo sklepamo dogovore z zelo podkupljivimi narodi. Komisija je v svoji oceni sicer pokazala nasprotno, da gre ta denar na področja, ki, za katere so namenjena. Ampak to je neke vrste pomoč, ki služi kot krinka. Ta denar namenjamo za ribištvo, zato da mi lahko ribarimo v teh vodah. Ampak če je to namen, ne vem, če lahko rečemo, da s tem podpiramo njihovo ribiško politiko in njihovo varnost preskrbe s hrano. Če je tako, bi morali mi imeti močno subvencionirane ribiške ladje, ki bodo lahko ribarile v vaših vodah. Ne vem, če je to prava opredelitev pomoči. Opredelitev mora biti zelo stroga, zlasti, ko govorimo o ribištvu. Tu gre za komercialne sporazume. In reči moramo Bobu Bob. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo komisiji. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bom poslušala odgovoriti na pet vprašanj gospe Keller. Kako smo izbrali teh pet prednostnih nalog v petih globalnih izzivih? v našem sporočilu o tem nakratko tudi govorimo. Najprej smo se odločili za pomembne izzive, ki so pomembni z razvojnega vidika. Seveda smo zato analizirali poročile, ki smo jih dobili od delegacij. V strateškem dokumentu imamo že nekaj let posebno poglavje o eh, skladnosti politik, to dobivamo od naših partnerskih držav potem eh, smo izvedli tudi nekaj posvetovanj eh, na prošno nekaterih držav članic, potem imamo dve poročili Evropske unije, potem so pa tu še študije primerov, študije primerov, ki so jih med drugim izdelale tudi nevladne organizacije. In te študije primerov dobro kažejo na to, kateri so najpomembnejši problemi z vedika razvoja. Drugi kriterij pa je. Naslednji problem mora biti politično pomemben v programu Evropske unije. Ne želim ponavljati vsega, kar sem povedala, ampak potrebujemo tudi določen manevrski prostor, da smo lahko proaktivni v tem okviru skladnosti. In zato moramo delati tudi na tistih področjih, ki so prioritetna za Evropsko unijo. Tretji kriterij pa je določena stalnost določenega problema. Drugo vprašanje. Zadnje poročilo Evropskega parlamenta. Kolikor vem, je poročilo Evropskega parlamenta o skladnosti govorilo o nekaj konkretnih zadevah, ne pa o celotni vsebini poročila komisije iz leta 2007. Ti konkretni predmeti so bil, bila ribištvo in les. In o tem poročilu govorimo o, v poglavju o mehanizmu za boljšo skladnost, to je v poročilu iz leta 2009, in govorimo o tem poročilu tudi v poglavju, ki govori o ribištvu. Tretjič, screening. Analiza delovnega programa komisije in pa načrtovanja predlogov za naslednje leto zato da bi se opredelile pobude, ki bi lahko bile relevantne za skladnost razvojnih politik. Torej, na tem delamo. In ko bo program dela komisije sprejet, bomo še naprej sodelovali z medresorsko skupino in tako bomo poskušali opredeliti najpomembnejše pobude lahko seveda človek zbere 500 pobud, pa lahko rečemo, da bomo istočasno delali na 500 frontah, ampak po drugi strani pa je mogoče bolje identificirali tiste pobude, ki bodo verjetno imele zelo pomemben vpliv v državah v razvoju in da potem poskušamo biti bolj proaktivni na teh področjih. Upoštevajo seveda eh, analize oziroma ocene vpliva. Potem vprašanje o vključenosti drugih partnerjev v eh, ocene vplivom. Spremenili smo metodologijo za pripravo teh eh, ocen vpliva in sedaj imamo dosti bolj sofisticirano metodologijo, kot smo jo imeli prej in zahtevamo, da se ocene vpliva osredotočajo tudi na možne učinke eh, predlogov na zmogljivost držav, da dosežejo razvojne cilje. Ampak eh, pri eh, tem tudi razlikujemo države v razvoju. Pač določen predlog, eh, določen okrep ne bo enako vplival na eh, Brazilijo, Mali ali Banglade. Skratka, moramo upoštevati te razlike, ki jih ima lahko določen predlog na neko državo iz geografskih razlikov ali iz drugih te smernice za pripravo ocene učinka zahtevajo od komisije, da se posvetuje s potencijalnimi partnerji. Tako imamo sedaj tudi podlago, da bolj aktivno vključimo naše partnerje. Peto vprašanje. Vsi delamo v tej smeri. Kako izboljšati merjenje napredka na področju doseganja skladnosti. Če ste prebrali poročilo 2009, eh, boste opazili, da smo dodali eno poglavje. Poskušali smo predstaviti študijo primera, s katero bi pokazali, kako v nekaterih afriških državah lahko ocenjujemo učinke eh, raznih ukrepov Evropske unije poleg eh, pomoči To je prva taka ocena. Oblikovali smo nekaj eh, pri, no, zaključkov, ugotovili smo, da je ogromno metodoloških problemov, da je ogromno problemov s podatki, zelo, zelo težko je zbirati podatke o učinkih evropskih politik v državah v razvoju, ampak to je delo, ki ga želimo nadaljevati skupaj z OECD. OECD ima eh, Eh, precej eh, zmogljivosti, ki omogočajo te organizacije pripravljati ocene o skladnosti politik. Meriti napredek na področju skladnosti. No, sem spada tudi poročilo. Poročilo je eno orodje, ki to omogoča. V prihodne pa bomo morali identificirati indikatorje napredka, tako bomo lahko naredili boljšo, bolj povezano mrežo ciljev, ki smo si jih zastavili s svojim programom večje skladnosti. Upisi političnih ukrepov in pa bodo nadomeščeni s cilji. Skratka, skušali bomo opredeliti tista področja, kjer bomo dali prednost večji skladnosti. Skratka, indikatori napredka in bolj eh, še opredeljeni cili, to naj bi vse prispevalo k večji skladnosti. Potem pa za zaključek samo še kakšen komentar. Vprašanje ne zaupanja. Gospod Berman je govoril o nezaupanju do našega predloga oziroma do našega sporočila. Pred očmi je treba imeti splošni kontekst, v katerem teče ta razprava. Naj omenim samo ene, en ali dva vidika. Torej, najprej naj omenim razpravo, ki poteka v akademskih, političnih in drugih krogih o namenu pomoči o koncu pomoči, o novem konceptu pomoči. To je razprava, ki je prisotna in mislim, da moramo pri tem aktivno sodelovati. Vem, da zaključujemo, ampak mi smo del te razprave, nismo ločeni od te razprave. Druga stvar, ki jo želim eh, podariti, In to je pa gospodarska in finančna kriza in ta finančna in gospodarska kriza je še eh, zaostrila potrebe zlasti držav v razvoju. In eh, trgovska politika je bistvenega pomembna. To je doha, eh, pogajanja, EPA. E Cel ta program ostaja pomemben program in ga nikakor ne mislimo opustiti. Novi pristop ne pomeni opustitve že znanih in obstoječih mehanizmov. Upam, da sem bila v tem pogledu jasna in za, mislim, da lahko zaključimo, da je stališče komisije zelo daleč od stališča odbora za razvoj in da nismo izčrpali te teme. Zato predlagam, da s to razpravo nadaljujemo, mogoče ne zdaj, kaj te ura je pozna. In jutri bom koordinatorje prosila, da določijo še en datum za sestanek kjer bomo lahko nadaljevali s to razpravo, kajti zdi se mi, da je to izjemno pomembno. Želim vam prijeten večer in vidimo se jutri. Jutri bo velik, zelo pomemben dan in upam, da vas bom vse videla v tej dvorani.